Colleagues, if um, everyone is ready, we can begin. Sorry for. Kolegi, če ste pripravljeni, potem predlagam, da začnemo. Opravičujem se za to zamudo. Prej smo delali v okviru koordinatorjev in zato smo nekoliko eh, zamudili. Hvala vsem, ki ste prišli pravočasno. Začeli bomo s točko 23, poročilo izvršnega direktorja Frontexa Fabrisa Leggerija, Kot veste, Frontex pripravi letno poročilo, kar mu nalaga uredba o Frontexu. In kar prosim izvršnega direktorja Frontexa, gospoda Ledgerja, da predstavi poročilo. 5 do 6 minut bo trajala ta predstavitev, precej kratka bo torej, tako da boste imeli na voljo veliko časa za vprašanja. V trenutni krizi Frontex igra pomembno ulogo. In zato vas prosim tudi za relevantna vprašanja. Gre za vprašanja, ki eh, se bodo verjetno pojavljala poleg vseh tehničnih vprašanj, vprašanj povezanih s proračunom in vseh ostalih zadev, ki so običajne. Gospod Leđeri, hvala, da ste tu in prosim, da predstavite poročilo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovani poslanci, spoštovane poslanke. Gre za poročilo, ki ga je Frontex pripravil na podlagi dokumenta 656 skozi 2014. Gre za poročilo o pomorskih operacijah, ki jih usklajuje Frontex. Parlament je dokument prejel, poznatega, tako da se ne bom spuščal v nekakšne podrobnosti. Bi pa najprej dejal, da izvajanje uredbe 656 predstavlja priložnost za Frontex, da lahko usposobi eh, pripadnike mejne policije, mejni straž in da tudi uskladi določene postopke. Ocena celotnega de, projekta je pozitivna. Poročilo je razdeljeno na tri dele. V prvem govorimo predvsem o spremembah operativnega načrta. Do teh je prišlo zaradi potrebe po skladnosti z novo uredbo, ki je bila sprejeta lani. V drugem delu so opisani postopki, ki veljajo za delo naše agencije. Poleg tega je v tem delu nekaj dodatnih informacij in pa podatki o tem, kaj lahko Frontex stori za skladnost eh, njegovega delovanja s temeljnimi pravicami, ko gre za izvajanje pomorskih operacij. Za vsako skupno operacijo smo navedli tudi nekaj primerov, s katerimi želimo ponazoriti, kako se uredba uporablja. No, potem pa sledi še tretji del, kjer imamo neke vrste splošen pregled učinka te uredbe na skupne operacije pri nadzoru morskih meja. Pišemo pa tudi nekaj več o tem, kako bi lahko sodelovanje pri izvajanju te uredbe še izboljšali. Kaj so glavni sklepi po mnenju Frontexa? Z novo uredbo lahko na boljši način ščitimo temeljne pravice. To je že en od sklepov. Prav tako imamo zdaj možnosti, kako določati boljša in bolj natančna pravila, ko gre za tako kritično eh, početje, kot je varovanje pomorskih meja. Frontex zdaj prevzema odgovornost za eh, ravnanje s vsemi osebami, ki jih eh, prestrežemo pri nadzoru morskih meja, pri čemer moramo upoštevati tudi merila, ki izhajajo iz mednarodnega prava. Vse to je zapisano v poročilu. Na nekoliko bolj operativni ravni pa lahko vidimo, da smo skušali skozi operacije tudi bolje opredeliti naloge in uloge posameznih pripadnikov menjih policij iz držav članic. Skušali smo tudi opredeliti ulogo centra za skrajevanje in pa način sodelovanja med posameznimi deležniki na operativni ravni. Še posebej v primerih prestrezanja in pa iskanja ter reševanja oseb na morju. V skupnih operativnih um, operacijah je to še posebej pomembno, sploh gre za reševanje in iskanje na morju. Seveda pa lahko precej stvari še izboljšamo. Sploh, naprimer, ko gre za sodelovanje s tretjimi državami. V obdobju, ki ga zajema to poročilo, nismo zabeležili nobenega primera. pristanka naših plovil oziroma izkrcanja eh, prestreženih oseb v tretjih državah. Imamo pa en primer, ko se je to zgodilo predtem in sicer eh, v Maroku. Po našem mnenju to pomeni, da bi in lahko imeli še precej, oziroma da imamo precej manjinskega prostora pri sodelovanju s tretjimi državami, ko gre za izkrcanje teh migrantov na njihovem ozemlju. In to je nekaj, kar lahko v prihodnosti izboljšamo. Na usposabljanju, ki ga je Frontex organiziral za pripadnike mejnih straž oziroma mejnih policistov, smo govorili o tem. Tam gre predvsem za usposabljanje z področja pomorskega prava, potem načina izvajanja operacij, iskanja in reševanja na morju in pa tudi usposabljanje z področja temeljnih pravic. Tu gre tudi za temeljna načela, kot so načelo nevračanja in pa številne druge eh, zakonske podrobnosti, ki veljajo v primeru morskih operacij. To je vse. Najlepša hvala za pozornost. Thank you very much, Mr. Legeri. Um... Gospod Legeri, najlepša hvala. Vedno ste kratki in jedrnati. Hvala za to. Na dnevnem redu imamo točki 23 in 24, pri katerih boste dobili besedo o izvajanju uredbe 656 in v tej uredbi imamo tudi člen 14, ker gre za operativno sodelovanje s tretjimi državami. Poslance pa je zanimalo, kaj točno to pomeni v praksi in v okviru koordinatorjev smo vas tudi um, nekako želeli vprašati, kako je s tem. Zato je točka 23 na dnevnem redu. Predlagam pa, da namesto, da ti dve točki ločimo, ustvarimo neko umetno, mm, umetni prekat med njima, točki kar združimo in si nekako privoščimo nekaj več časa za podrobno vprašanje in tudi odgovore. Tako da tisti kolege, ki imate vprašanje o proračunskih vidikih ali pa o operativnih podrobnostih, lahko to storite, ker imamo zdaj na voljo za to nekaj več časa točki 23 in 24 bomo torej združili. Ker ste bili tako kratki, bom zdaj kar odprl ehm, oziroma dal na voljo poslancem čas, da zastavijo vprašanja. Pa začnimo. Gospod Koeljo je prvi, izvolite. Najlepša hvala gospod predsednik, hvala tudi gospodu Leđerju za predstavitev poročila. Lani v tem času se je Evropska unija že soočala z resnimi izzivi. Danes pri nas išče oziroma prosi za azil ogromno migrantov. Veliko od njih tudi umira na obala Sredozemskega morja. Omenili ste že zavezojoča pravila skupnosti, ki veljajo pri operacijah iskanja in reševanja na morju. Treba je okrepiti uporabo načela nevračanja in zagotoviti moramo, da se plovil ne bo vračalo, ko so ta v mednarodnih vodah. Pa tako pa ne smemo dopustiti kršenja načela soverenosti naših vlastnih uh, eh, voda. Mislim, da bi morali pripraviti boljši zakonodajni okvir na tem področju. Kot kaže in kot ste predstavili, je uredba dosegla svoj namen. Zahvaljujem se vam za vaše delo. Žal pa nam krize še vedno ni uspelo rešiti in prav tako nam ni uspelo znižati število smrtnih žrtev za dozemljo. Včeraj je umrlo 34 ljudi, med njimi 4 dojenčki in kar precej otrok. Letos je umrlo 2000 ljudi. Mislim, da bi bilo dobro, če bi nam povedali nekaj več o podrobnostih teh operacij. Prvič, ali se strinjate, da, ker države, oziroma da države članice niso zavezane k določbam te uredbe in ali je to iz vidika Frontexa problem. Drugič, ali se strinjate, da Frontex na voljo nima dovolj finančnih sredstev za izvajanje svojega poslanstva. Tretjič, ali se strinjate, da kljub obljubam o več, več virih in več sredstvih države članice niso dale na voljo dovolj denarja, niso izpolnile svojih obljub. Uh, razen za bojacijo Triton. Četrtič in zadnjič, ali se strinjate, da se države članice še vedno izogibajo svojim obveznostim pri operacijah iskanja in reševanja kljub ustrezni usklajenosti oziroma zahtevani usklajenosti. Hvala. Najlepša hvala, gospod Koeljo. Postavili ste točno to vprašanje, ki sem ga želel tudi sam. Se pravi, ali so države dale na voljo tiste vire, katerim so se zavezale ali ne. S tem se nekako odstranjujem seznama govorcev. Gospod Radev je naslednji na seznamu. Izvolite. Bogodare, gospodin predsedatelj. Uvažajem... Najlepša hvala, gospod predsednik. V akcijskem načrtu za vračanje neuspelih prosilcev za azil, ki ga je pripravila komisija, lahko preveremo, da bo vloga Frontexa okrepljena. Tako da Frontex ne bo imel na voljo samo dovolj sredstev za to početje, ampak bo ustrojena celo posebna enota v okviru Frontexa, ki bo to počela. Kdaj menite, da bo Frontex začel izvajati te operacije vračanja tistih, ki ne bodo dobili azila pri nas? Kar zadeva Bolgarijo, mojo državo, lahko povem, da je ta izpostavljena velikim migracijskim pritiskom. In pri nas skušamo nekako vračati prosilce za azil v tranzitne države oziroma države izvora. Ali bo Frontex podpiral Bolgarijo pri uspešnem izvajanju eh, sporazumov o ponovnem sprejemu s Turčijo in pa Alžirijo? Hvala, gospa Spinelli. Hvala. Hvala gospodu Leđerju za poročilo. Imam dve vprašanje. Prvič, kako lahko razložite bistveno zmanjšanje sredstev Frontexa v operaciji po Zajdon julija in avgusta zlasti na uh, poti osrednjega sredozemlja, kjer je italijanska obalna straža izvajala operacije in reševala in iskala ljudi na morju. Poleg tega so tudi pomagale nekatere druge države, kot je naprimer Erska in nekatere nevladne organizacije, kot so Zdravniki brez meja. Drugo vprašanje. Sredstva, ki jih daje na voljo države članice. Tu se navezujem na vprašanje kolega Koelja in bi še nekaj vprašala bolj specifično. Kako je Frontex uporabil ta sredstva v operaciji Triton oziroma kako jih še namerava uporabiti, kajti ta sredstva so se trikrat povečala aprila eh, za osrednje sredozemlje. Koliko bo uporabil za iskanje in reševanje, koliko uporabil za vroče točke in koliko za identifikacijo. In kolikšen proračun je na voljo za prisilno vračanje azilantov, ki jim ne bo dodeljen azil. Hvala. Barbara, hvala. Predvsej specifično vprašanje. Ska Keller. Najlepša hvala hvala tudi za predstavitev. Nekaj vprašanj imam o izkrcanju v tretjih državah. Dejali ste, da bomo vse skupaj obravnavali v enem svežnju. Ali se strinjate s tem postopkom? Ja, ja, super je. Ja. V poročilu govorite o tem, da lahko še izboljšamo način sodelovanja oziroma delovanja tretjih držav in kaj točno lahko tu izboljšamo, kje so težave. Dejali ste, da zaradi teh težav ni prišlo do izkrcanja v tretjih državah. V katerih državah pa bi želeli izkrcati te ljudi? In zaradi česa do tega ni prišlo? Potem sodelovanje s tretjimi državami, kar je bilo na dnevnem redu za današnji sestanek. Zanima me, kaj točno ste počeli na tem področju v zadnjem času. morda bi lahko povedali nekaj več o sodelovanju z UNHCR in pa z um, Turčijo. Prav tako pa me zanima, kaj ste se naučili pri sodelovanju v, resa, v, re, v operacijah reševanja in iskanja. Ali ste morda potrebovali drugačno opremo pri reševanju na morju, kot bi jo upravljala obaljna straža ali pa katerikoli drugi organ? Kaj vse bi potrebovali za to, da bi preprečili eh, da bi se ljudje utapljali v sredozemlju pred našimi obalami, naprimer pred Lampeduzo ali pa grškimi otoki. Kaj ste se naučili iz sodelovanja v operaciji Triton? Hvala. Najlepša hvala. Gospod Guzman. Gospa Guzman. Frontex je presala. Frontex je za nas nekaj najslabšega v Evropski uniji, to je zavračanje beguncev, to je trdnjava Evropa, Frontex je sinonim za nesolidarnost in nečloveškost in kaže na neuspeh Evropske unije. Sedaj smo v krizni situaciji in pred, komisija predlaga okrepitev Frontexa. To je gotovo najslabši ukrep. Imam nekaj vprašanj. Kakšna je vloga Frontexa v operaciji Mogherini, eh, s katero se želi militarizirati sredozemlje? Koliko denarja je temu namenjenega? Ali ne je bilo bolje s tem denarjem reševati življenje ali pa poskrbeti za to, da ljudem ni treba zapustiti svoje držav? Kako se ta uredba uporablja v celoti in malili? Rekli ste, da uredba skrbi za to, da Frontex upošteva človekove pravice. Vendar kako je to skladno s tem, kar se dogaja v celti in milili, kjer se ljudi nehumano eh, zavrača, gradijo se ograje in preko teh ograj se nezakonito vrača begunce. In ali Nam lahko kaj poveste, kaj je o delovanju s Tunizijo, Egiptom in Libijo? Ali menite, da nam te države res lahko jamčijo več eh, spoštovanje človekovih pravic? Hvala, gospa Bonafo. Si, uh, eh, predsednik, merci, monsieur Legeri, pour. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik, hvala tudi vam, gospod Legeri da ste z nami in hvala, da lahko razpravljamo o tem zelo pomembnem eh, vprašanju. Pogovarjamo se eh, tudi o odnosih med Frontexom in tretjimi državami. Ska Keller eh, se je že dotaknila določenih tem, ki so blizu tudi meni in zato imam nekaj vprašanj. Najprej tako imenovani delovni sporazumi med agencijo in pristojnimi organi nekaterih tretjih držav. Vsebina teh sporazumov je na voljo na spletu, ampak še vedno ni veliko eh, podatkov, eh, ni povoroma jasno, kako se izvajajo v praksi. Parlament jih ni potrdil, ne gre ravno za sporozume, gre za memorandume, eh, ki niso tako jasni, kar se tiče mednarodnega prava in določenih temeljnih svoboščin. Frontex in tretje države lahko sodelujejo pri skupnih eh, projektih nadzora v neevropskih vodah. Pomembno je, da tudi ti dokumenti spoštujejo temeljne pravice eh, priseljencev, pravico do tega, da zapuščajo svoje države in pravico do azila. Parlament eh, mora imeti dostop do teh dokumentov in mora o teh sporazumih tudi glasovati, tako da bomo lahko uskladili sporazume z listino o temeljnih pravicah pravicah. Vedno je treba spoštovati eh, tako pravice civilne družbe, kot tudi eh, evropskih poslancev. Hvala za odgovore. Hvala. Barbara Kudrička. Samo eno vprašanje imam. Hvala za vašo predstavitev. Kakšno je vaše mnenje o operaciji Poseidon? Kaj smo dosegli z to operacijo? Kakšni so rezultati? Če, oziroma ali imamo kakšne uh, možnosti, finančno okrepljenega delovanja v okviru operacije podjetne prebivalce s Tritonom. Najlepša hvala. Hvala, gospa Winberg. Najlepša hvala. Vprašanje imam. Zanima me, kako gledate na sodelovanje z Turčijo. mislih imam turška plovila, ki plujejo med Turči, turško obalo in pa grškimi otoki z migranti. Pred nekaj tedni sem bila na Kosu in opazovala ta plovila. Ogromno jih je in tam pač izkrcujejo eh, begunce oziroma migrante. Kaj Frontex počne za to, da bi preprečil to početje. Na kakšen način želite preprečiti prihod morebitnih teroristov na teh plovilih in kako gledate na sodelovanje drugih držav, kot so Maroko, Alžirija, Tunizija s Frontexom v okviru reševanja sredozemlju? Hvala. Hvala. Gospod López Aguilar. Hvala, predsednik. Hvala tudi gospodu Leđerju za predstavitev in za to, da ste danes z nami. Nekaj neposrednih vprašanj imam v zvezi z izkušnjami, ki jih je Frontex zbral do zdaj. Ogromno krat smo že povedali, da je to agencija, ki je bila ustanovljena z dobrimi nameni držav članic, ampak iz izkušenj vidimo, da nekatere države sledijo svojim zvezam, druge pa ne. Danes dopoledne smo govorili o humanitarni krizi, ki je prizadela toliko imigrantov, prosilcev za azil, beguncev na obrobju, vratih Evrope. Smo govorili o tem, da manjka politična volja za reševanje te krize. Kaj pa je s politično voljo za sodelovanje s Frontexom? Ali je te volje dovolj, ko gre naprimer za reševanje življenj, predvsem na morju? vedno gre za to, da nekatere države sodelujejo s Frontexom, druge pa ne, to zavračajo. Ne bom zdaj omenjal. Zanima me, kaj lahko storimo, da bi tudi, tudi te države nekako prisilili k sodelovanju. Kako bi lahko te države, ki so podpisnice šengenskega sporazuma, so, pripričali, da morajo sodelovati. Gre za izkušnje, ki nam nekako pravijo, da je Frontex neposredno povezujemo s pomorskimi mejami Evropske unije, ampak tukaj ne gre samo za varovanje pomorskih meja. Kaj pa, ko gre za kopenske meje? te meje so zdaj pod velikim pritiskom, ampak varovanje kopenskih meja je nekaj posebn drugega. Če bi se soočili z enako situacijo na kopenskih mejah, kako bi lahko Frontex bolj okrepljeno deloval tudi na kopenskih, na zunanjih kopenskih mejah Evropske unije. Zanima pa me še, kako pridobiti tista sredstva, ki Frontexu pripadajo. Sredstva, katerim so se države članice zavezale. Kako Frontex zazna, kje točno na morju so ljudje v težavah in kako jih lahko reši iz krempljev mafije in pa tih otapcev. Hvala. Hvala še gospodija Zemera. No, Hvala lepa, gospod predsednik. Izmenjava mnen, poteka z gospodom Ledžerjem, vendar vseeno menim, da je dobro za vse nas, da izpostavimo določene, določene očitna vprašanja. No, če jih pa ne poznate, potem verjetno niso tako sem znana. Torej, imamo rego Frontex. In Frontex predvsem koordinira sodelovanje Eh, ukvarja se s strateškimi analizami in vračanjem. In v okviru te uredbe in v okviru skratke zgodovine Frontexa je bilo izvedenih veliko operacij. Res je to, kar pravi Juan Fernando. Večina teh operacij je eh, bila posvečena morskim mejam Frontexa pa se ukvarja z nadzorom meja. No, sedaj pa imamo krizno situacijo. Tu imamo izjemno človeško tragedijo, ki smo ji priča. In prva točka agende za migracije je ravno to, da rešujemo življenja. In zmogljivosti Frontexa se uporabljajo za reševanje življenj najbolj prepoznane operacije so tiste v vzhodnem in v srednjem sredozemlju Triton in Poseidon in njun namen je reševati življenja. Torej, to je nekaj posem jasnega in mislim, da je to nekaj, kar vedo vsi člani tega odbora. Drugič, kopenske meje Frontex ne gre tja, kamor se ga ne pokliče. Španija ni poklicala Frontex, ne pride v cel to in melilijo. No, je pa Frontex prisoten na številnih uh, zračnih mejah. Uh, v številnih državah sodeluje pri zračnem nadzoru, torej na letališčih. Torej, določene stvari moramo vedeti. Meje obstajajo Eh, na morju, na kopnu, na letališčih, na rekah. In ne smemo eh, zamešati meje z mejnim prehodom. Meje včasih zgolj imaginarna črta na zemljevidu. Včasih je to črta na morju. Mejni prehod pa je tista točka, kjer lahko zakonito prečkamo mejo. To so stvari, ki so očitne. In se upravičujem, če se nazdi, da govorim o stvarih, ki se vam vse, vsem zdijo znane. Vendar, ko sem poslušal sedaj, pa tudi že v preteklosti uh, prispevke na to temo, se mi je zdelo, da ni povsem jasno, kaj je pristojnost Frontexa in kaj lahko počne. Slišal sem recimo to, da je Frontex vojaška operacija. To je povsem narobe. Frontex nima nobene vojaške komponente. Zato se mi je zelo prav določene stvari um, razjasniti. Karlo se je povedal nekaj, kar se mi zdi zelo pomembno. Gospod Leđeri. Veste, kaj je katalog dobrih namenov, ki predstavlja kak, uh, ukrepe vseh vrst, ki jih lahko država članica uh, da na voljo Frontexu. In sedaj je pomembno, da vemo, kaj so dali države članice na voljo Frontexu v tej krizni situaciji. In v tej krizni situaciji je pomembno vedeti, kaj so države članice prispevale uh, v nabor orodij, ki so na voljo Frontexu. Hvala, to je vse. Okay, thank you, Mr. Najlepša hvala, gospod Diaz de Mera. Sedaj smo imeli priložnost, da kolegi in kolegice zastavijo svoje vprašanja natančno, dovolj časa imamo in to je res nekaj posebnega. Ponavadi uh, vas vedno priganjam, da končate svoj prispevek v dveh minutah, ampak tokrat za spremembo smo končno enkrat imeli malce več. Uh, časa. Vsi ste postavili zelo inteligentna vprašanja, eh, podali ste zanimive komentarje in to je um, dober model za nadaljne razprave. Gospod Leđeri, dobili ste nekaj specifičnih vprašanj, eh, tudi nekaj vprašanj v zvezi s krizo in vlogo Frontexa. Nekatere teme so bolj ali manj sporne, naprimer kdo financira različne projekte in tako naprej. Časa imamo dovolj, tako da lahko odgovorite na eh, vprašanja, tako kot smo jih slišali. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Začel bom z vprašanji, ki so se nanašala na izvajanje uredbe o pomorskih operacijah. Najprej se bom dotaknil tistih vprašanj, ki se nanašajo na operacije same, na to pa bom spregovoril tudi o vprašanjih v zvezi s tretjimi državami in v zvezi s sodelovanjem s tretjimi državami. Podal vam bo lahko nekaj več eh, podrobnih informacij v zvezi s tem sodelovanjem. Kar se tiče prispevkov držav članic, eh, pri operacijah, kot sta Poseidon in Triton. Smo po aprilskem zasedanju Evropskega sveta eh, letos videli številne zaveze držav članic. Na ta način smo lahko hitro okrepili operacijo Triton. Naj vam dam primer februarja in marca smo imeli naprimer šest patruljnih plovil, na to pa smo eh, lahko razširili to število na 18 plovil. Enako velja za eh, letala in helikopterje. Število se je podvojilo. Kar se tiče eh, mejnih stražarjev, smo jih prav tako lahko eh, podvojili oziroma potrojili. Gre za operacijo Triton v Italiji. Sedaj pa operacija Poseidon v Grčiji. Zaenkrat imamo približno, seveda je to odvisno od eh, posameznega tedna, približno 14 plovil v različnih kategorijah, ampak vse skupaj 14 plovil torej. Imamo štiri eh, letala, povečali pa smo tudi število eh, menjega osebja tako na zunanjih mejah, na kopenskih mejah, kot tudi na otokih. Odvisno od države članice, ampak nekatere so dale na voljo tehnično opremo, letala, plovila, strokovnjake, eh, kopensko tehnično opremo in tako naprej. To je seveda nekaj popolnoma normalnega. Nekatere države imajo na voljo eh, zelo specifično opremo, druge pač ne. Lahko pa rečem, da so vse države članice oziroma eh, države članice šengenskega območja prispevali k operacijam. To je dobra novica. In to kaže tudi, da je in še vedno obstaja politična volja, ki jo države članice še vedno izražajo, ko govorimo o podpori operaciji Frontexa. Slišali smo specifično vprašanje v zvezi z odgovornostjo držav eh, članic pri operacijah eh, iskanja in reševanja. Odgovornost je na plečih držav članic v skladu z mednarodnim eh, pravom, v skladu s pravom mori, je iskanje in reševanje v pristojnosti Eh, držav članic. To je njihova dožnost. Evropska unija kot takšna ni ena eh, od tistih, eh, ni eden od tistih akterjev, ki lahko prevzame pristojnosti na tem področju. Ampak v praksi Frontex pomaga pri koordinaciji operacij, ki jih v bistvu vodijo nacionalni organi. V primeru operacije Triton je jasno, da je uh, Italija seveda zelo pomemben akter pri tej operaciji. Italija je izvedla več kot tisoč operacij iskanja in reševanja. Kar zadeva Grčijo in eh, operacijo Pozejdon, pa se prav tako vsak dan izvajajo operacije iskanja in reševanja, ki jih eh, nadzira Grčija. Vzamemo primer Malte. Malta prispeva k operaciji Triton, je del te operacije in eh, prispeva določene eh, uporabne elemente. Pri tem pomaga tudi pri nekaterih operacijah iskanje reševanja. Po mojem mnenju torej ne obstaja neko pomankanje eh, sodelovanja z državami članica. Mislim, da so vse pripomogle k izvajanju teh projektov. Slišali smo tudi vprašanje eh, o zmanjšanju, eh, morebitnem zmanjšanju sredstev za operacijo Triton tekom poletja. Ne vem točno, na kaj ste ciljali, ampak Frontex ima 18 eh, patruljnih plovil na področju, ki ga pokriva operacija. To smo tudi načrtovali in tekom julija in avgusta smo izvajali naše načrte. Je pa res, da je nekatre, nekatera patruljna plovila tja poslala Italija, država gostiteljica. Ta plovila so bila del operacije Triton, je pa res, da se lahko zgodi, da v nekaterih primerjih, ob nekaterih dnevih zaradi pomankanja operativnih sredstev, eh, da je v nekaterih primerjih torej obstajala možnost večje uporabe italijanskih patruljnih eh, plovil. Ampak pri tem je šlo za uh, vzdržnost same operacije. Imeli smo še neka dodatna sredstva, ki smo jih dobili z naslova bilateralnih sporazumov uh, z Italijo. Zato imamo pravne razloge. Irska plovila zaradi posebnega statusa Irske in enako velja za Združeno kraljestvo, niso mogla biti del operacije, eh, ki jo izvajamo. Te države imajo namreč eh, tako imenovani status opt-out, kar pomeni, da ne morejo izvajati šengenskega menjega zakonika. Tudi nekatere nevladne organizacije so izvajale uh, operacije iskanja in reševanja, ampak ne zaradi pomankanja uh, ukrepov organov pregona. Ne, ampak zato, ker so želeli zasebnimi sredstvi prispevati. Še vprašanje eh, naukov, ki jih lahko uh, izpostavimo pri teh operacijah in pri uh, operacijah iskanja in reševanja. V primeru Tritona, pa tudi deloma v primeru Pozejdona, smo se naučili naslednjega. Evropska unija in Frontex lahko premostijo um, pravne ovire. Frontex sicer nima mandata za iskanje in reševanje, ampak z operativnega vidika je preprosto Eh, preiti iz eh, naloge nadzora meja na iskanje in reševanje. Imamo dve različni hierarhiji sprejemanja um, odločitev. Imamo hierarhijo, ki skrbi za nadzor meja. Gre za normalne aktivnosti iz operativnega načrta. Uh, za nadzor meja in detekcijo neregularnih eh, prečkanj meja. Na to, ko dobimo signal, prevzame svoje naloge sede za iskanje in reševanje eh, in sproži akcijo. Po operaciji iskanja in reševanja na to spet lahko prijeti iz faze eh, iskanja reševanja na fazo nadzora. Vse to počnemo v skladu z operativnim načrtom Triton oziroma Poseidon v Grčiji. To pomeni, da priseljence, ki jih rešimo na morju, na to odložimo na kopnem in eh, obdelamo njihove podatke v skladu eh, z operativnim načrtom Triton. Potekajo intervjuji, pri katerih sodelujejo Frontexove ekipe in menim, da obstaja eh, jasen prehod iz ene faze na drugo fazo, iz iskanja in reševanja na fazo nadzora in obratno. pri nadzoru morskih meja. Potrebujemo obalno stražo. In v nekaterih, v večini držav članic, obstajajo posebni organi pregona, ki se ukvarjajo s pomorskim nadzorom in nadzorom nad morskimi mejami. Ti organi imajo opremo in znanje za te naloge z tega vidika ne vidim nekih operativnih težav na področju sodelovanja med obalno stražo in uh, menim osebjem. Še vojaške operacije, tudi na to temo sem dobil nekaj vprašanj. Zanimalo vas je, koliko sredstev bo Frontex namenil evropski vojaški operaciji. Verjetno ste imeli v mislih EU NAVFOR MED. Frontex ne more prispevati ne finančno, ne eh, sredstvi, gre za uh, vojaško operacijo, ki pokriva torej vojaška sredstva. Frontex je civilna Eh, agencija, agencija za nadzor nad mejami in nadzor nad mejami je civilna naloga. Naše naloge izhajajo iz šengenskega menjega zakonika in iz uredbe Evropske unije, ki jo je sprejel parlament. Včasih nastane eh, zmeda, zato ker se začne govoriti o uh, morebitni vojaški vlogi Frontexa. Ampak lahko vam zagotovim, da nobenih finančnih sredstev in nobenih drugih sredstev ne bomo namenili vojaškim operacijam. Evropska unija izvaja tudi vojaške operacije, govorimo o EU na formed. In zato, ker lahko pride do stičnih točk pri operacijah. Naša operacija namreč sega daleč na jug in zaradi tega potrebujemo koordinacijo. Ampak koordinacija pomeni, da se morajo naša civilna sredstva zavedati vojaških sredstev. Vedeti moramo, kje kdo dela in kaj počne. Enako velja za drugo stran, za vojaško operacijo. Ta koordinacija je zelo Eh, uporabna tudi pri krepitvi aktivnosti iskanja in reševanja. To je namreč eh, zakon eh, mori. Če je vojaško plovilo blizu katastrofe, blizu nesreče, mora posredovati. Tako zahteva mednarodno pravo. V specifičnih primerjih se lahko zgodi, da se vojaška sredstva uporabijo za boj proti organiziranemu kriminalu, da se takšnim kriminalcem prepreči napad nad eh, civilnimi sredstvi. Februarja letos smo imeli dva primera eh, med Italijo in Libijo. Šlo je za napad organiziranega kriminala na eh, civilnimi sredstvi Frontexa pri izvajanju eh, reševanja in iskanja. Če pride do česa podobnega, se lahko uporabi tudi vojaška sredstva. Ampak zaenkrat, odkar smo začeli z operacijo oziroma so začeli z operacijo EU na Formet, še ni prišlo do podobnih incidentov. Uh, uh, še rezultati operacije Poseidon v Grčiji v primerjavi z operacijo Triton v Italiji. Pogledati si moramo zemljevid. Raz, eh, razdalja med Italijo in Libijo je približno 200 km, razdalja med nekaterimi grškimi otoki in Turčijo pa je približno 5-10 km. Vidimo lahko torej že na prvi pogled, da so razmere drugačne in tudi sredstva, ki jih uporabljamo, so drugačna. Tudi nauki, ki se jih naučimo pri tem, so drugačni. Rad bi povedal še, da v Grčiji trenutno beležimo pritok eh, priseljencev, ki večinoma prihajajo iz Bližnjega vzhoda, večinoma so to Sirci. Zaradi razmer v Siriji je večina teh oseb upravičena do statusa begunca v Evropski uniji. V Italiji pa je situacija trenutno drugačna. Tam nekje do 60 odstotkov migrantov, ki prihajajo iz Libije na jug Italije, ni upravičena do mednarodne zaščite, to so ekonomski migranti. Razmere so to, torej drugačne. Kar se tiče operacij iskanja in reševanja, pa grške oblasti vsak dan sprožajo to vrstne operacije. Moram pa reči, da tudi turška obaljna straža vsak dan eh, pripravlja operacije iskanja in reševanja. To so mi povedali tudi, ko sem obiskal Turčijo in njihove eh, organe julija. Zaradi te situacije, zaradi eh, kratke razdalje med Turčijo in grškimi otoki, se moramo zavedati, da je zelo težko preprečiti prečkanje morja oziroma zagotoviti detekcijo teh oseb, preden se znajdejo v grških teritorijalnih vodah oziroma preden pride do eh, operacije iskanja in reševanja. Zastavili ste mi tudi vprašanje v zvezi s tem, kako zagotoviti obvezno sodelovanje pri eh, operacijah Frontexa. Eh, v uredbi o Frontexu že najdemo določbe na to temo. Če država članica prosi za hitro operacijo in če se direktor eh, Frontexa strinja z začetkom izvajanja takšne operacije, potem mora država članica prispevati uh, obvezno k tej operaciji. V prihodnosti pa bi lahko razmislili tudi o razširitvi teh določb uh, in razširitvi obveznih prispevkov strani držav članic. Toliko z vidika operativnega dela eh, na morju. Sedaj pa specifična vprašanja v zvezi s politiko vračanja. Slišali ste in eh, o tem ste lahko tudi brali v sporočilu komisije ter v sklepih eh, sveta za pravosodje in eh, notranje zadeve, ki je zasedal včeraj, da naj bi razširili mandat Frontexa tudi na politiko vračanja. Zaenkrat lahko Frontex organizira skupne lete eh, za vrnitev oseb. Frontex ima pri tem logistično vlogo. Ideja, ki jo imamo na mizi, pa je ta, da bi Frontex sodeloval tudi pri pridobitvi potnih eh, listin, če želijo države članice vrniti eh, neregularne migrante potrebujejo eh, potne listine iz države izvora. Naj vam dam primer. Frontex je začel sedaj v kontekstu projekta Atika sodelovati eh, z ekipo, ki jo koordiniramo in ki podpira grške oblasti pri eh, zbiranju potnih listin iz držav izvora. Gre za nekakšno operativno podporo, administrativno podporo, kjer eh, lahko Frontex poskrbi za koordinacijo in pomoč. Na ta način lahko Evropska unija zagotovi določen eh, učinek vzvoda in pomaga tistim državam članicam, ki tega dela ne morejo opraviti eh, same. Če bo Frontexov mandat razširjen tudi na področje vračanja, bomo eh, morali obenem dobiti tudi več pristojnosti na področju temeljnih pravic. Vsi namreč vemo, da lahko takšni ukrepi vodijo do incidentov. Gre za zelo Eh, občutljive ukrepe in v interesu vseh sodelujočih je, da se v vsakem primeru spoštujejo temeljne pravice. Če dovolite, se bom sedaj dotaknil sodelovanja s tretjimi državami. Najprej bi rad eh, podal kratek uvod v strategijo Frontexa na tem področju. Frontex, Frontex je do sedaj podpisal 17 delovnih sporazumov z neevropskimi državami in pa 7 uh, eh, delovnih sporazumov je še v uh, postopku sprejema. Prioritete, kar se tiče uh, geografske razdeljenosti teh držav so jasne. Države kandidatke oziroma potencialne eh, kandidatke za članstvo v Evropski uniji na Zahodnem Balkanu, naprimer, enako velja za Turčijo, imajo prednost. To so za, naš, za nas eh, prioritetna področja. Ko Frontex sodeluje s temi državami, lahko Evropska unija tako razširja dobre prakse, in zagotavlja, da te države članice dobijo priložnost uskladiti se eh, z zakonodajo in pravnim redom Evropske unije eh, na področju eh, nadzora meja. Druge agencije, kot je naprimer EASO, lahko prav tako razširjajo dobro prakso na področju temeljnih pravic in azilne politike. Druga prednostna naloga, drugo prednostno področje eh, za Zahodnim Balkanom in Turčijo in eh, v oklepaju lahko povem, da bo eh, Frontex poskrbel za urad za povezovanje v Ankari. Upravni odbor Frontexa se je strinjal s tem predlogom, sam sem se pogovarjal s turškimi oblastmi, z njihovimi predstavniki in Frontex že sedaj tesno sodeluje z Evropsko službo za zonanje delovanje in s komisijo, eh, kar se tega tiče. Mislim, da bo ta urad oziroma ta uradnik eh, vzpostavljen do konca leta. Trenutno smo v pripravi izbirnega postopka. 54 eh, kandidatov se je prijavilo za to mesto. Toliko klepajo. Druga prioriteta so sredozemske države Severna Afrika in Bližnji vzhod. Frontex želi pri tem seveda uh, uskladiti svoje delovanje z evropsko politiko. Maroko in Tunizija sta uh, naša glavna partnerja. V teh državah imamo priložnost sodelovati pri izvajanju partnerstva za mobilnost, eh, za mobilnost in migracije. Na afriški celini lahko omenim še tako imenovani AFIK, eh, to je afriška obveščevalna skupnost. Več kot 20 eh, afriških držav se je pridružilo tej mreži, ki jo vodi Frontex. Frontex sedaj širi to skupnost na tiste afriške države, ki so podpisale deklaracijo iz Kartuma. Vem, da to zahteva določeno mero energije in pozornosti, še posebej kar se tiče spoštovanja temeljnih pravic. Na drugi strani pa je to tudi priložnost za širjenje najboljših praks in za širjenje zelo jasnih sporočil na področju eh, temeljnih pravic, vladavine prava in eh, učinkovitega eh, upravljanja oziroma nadzora. Na ta način lahko pridobimo vsi. Eh, mi lahko pomagamo določenim državam, da razvijajo lastne kapacitete, lastne zmožnosti, da poskrbijo eh, za to, da pometejo pred svojim pragom. Vse je pa seveda usklajeno z zunanjo politiko Evropske unije. Glede tega ni dvomo. Zato Frontex podpisuje eh, delovne sporazume Frontex ne more v imenu Evropske unije podpisati formalnega sporazuma. Lahko eh, podpiše le nekakšen delovni dogovor na operativni ravni. Tretja prioriteta, tretje prioritetno področje je vzhodni del Evropske unije. V zvezi s tem bi rad omenil vzhodno partnerstvo. Frontex sodeluje s šestimi članicami vzhodnega partnerstva. Poglejmo si dejavnosti, ki jih eh, razvijamo v sodelovanju s temi državami. Gre za usposabljanje, analizo tvegan, obenem pa poskušamo v našo sredo povabiti tudi opazovalce. Ko Frontex organizira skupne operacije, naprimer imamo sodelujoče opazovalce. Nekatere tretje države so naše partnerice tudi na področju razvoja novih tehnologij, na področju raziskav. Morda veste, da na svetovni ravni obstajajo nove tehnologije za naprimer avtomatski nadzor eh, meja. In v interesu Evropske unije je, da lahko razširjamo eh, naše evropske standarde in evropske prakse. V ta namen sodelujemo z nekaterimi tretjimi državami, naprimer ZDA, uh, in s Kanado. Tako na kratko je NATO naša strategija. Sedaj pa bom poskušal odgovoriti na nekatera specifična vprašanja, ki ste mi jih zastavili v zvezi uh, s sodelovanjem s tretjimi državami. Bere moje zapiske, zato da ne bi po pomoti spustil kakšnega od teh vprašanj. Turčjo sem že omenil, lahko pa vam dam še nekaj eh, dodatnih številk, kar se tiče proračuna. Frontex je pripravljen podpisati eh, sporazum o delegaciji s komisijo, z GD Home in Near. Dobili bomo sredstva za države Zahodnega Balkana, govorimo o 5,5 milijona evrov. Ta sredstva naj bi porabili v naslednjih treh letih po podpisu tega sporazuma. Toliko v zvezi eh, s sodelovanjem s tretjimi državami. Hvala. Um, Najlepša hvala, gospod Leggeri. Hvala za natančne odgovore. Imamo še nekaj eh, minut. Gospod Diaz Demera, izvolite za spremembo imamo več kot dovolj časa. Da, hvala. Zato, da bi nam vsem malo pomagal, bi rad dejal naslednje. Gospod uh, eh, uh, eh, Leđeri, niste nam nič povedali glede Jot Mare. Uh, ali nam lahko poveste kaj glede tega? Barbara, Še kdo drug, morda kakšno dopolnilno vprašanje? Barbara, izvoli na kratko. Hvala, Klot. Imam dopolnilno vprašanje glede na to, kar ste dejali glede sodelovanja s tretjimi državami. Frontex bo imel večje pristojnosti glede vračanja beguncev in zanima me, kako boste lahko zagotovili spoštovanje standardov in jamstev, ki so eh, zapisani v mednarodni in nacionalni zakonodaji glede človekovih pravic, kako boste zagotovili transparentnost v postopkih, tudi ko gre za pravico do pritožbe in ali bodo te ljudje imeli eh, dostop do mednarodne zakonodaje. In v mislih imam 13. Eh, člen listine o človekovih pravicah in šengensko zakonodajo. Hvala, Barbara, kolegi in kolegice. Nisem ponovno odpiral razprave, želel sem le, da eh, kolegi, ki imajo kakšno dopolnilno vprašanje, to vprašanje tudi zastavijo. Nisem želel ponovno eh, začenjati nove razprave. Mislim, da bomo tukaj zaključili. Eh, bi pa tudi sam podal nekaj eh, zaključnih besed. Številni poslanci in poslanke so zastavili veliko zelo natančnih vprašanj. Tudi tisti, ki sledijo organizaciji in upravni strukturi Frontexa in to že. Eh, dolgo, še preden smo zašli v takšno krizo. Moram pa povedati, da je Frontex že od, se, eh, od eh, svojega nastanka naprej zelo aktualna tema. Gospod Koeljo in gospod Diaz de Mera sta govorila o percepciji Frontexa. To ni vojaška organizacija, gre za uh, civilno organizacijo, ki se ukvarja s priseljevanjem in zakonodajo na tem področju. Uh, Je pa res, da včasih prihaja do napačne opredelitve Frontexa. Ravno zato je pomembno, da eh, mi v parlamentu in še posebej v odboru Libe eh, odigramo svojo vlogo nadzornika, tistega, ki skrbi za ustrezno odgovornost. Zanima me, kako sami vidite eh, našo vlogo in če je takšna izmenjava vprašanj in odgovorov dovolj, glede na to, da vodite agencijo, ki je odvisna od držav članic, če želi preživeti, če želi imeti na voljo dovolj sredstev. Zanima me, kaj menite o tem, če je takšna struktura odgovornosti dovoljšna. Well, thank you. Thank you Najlepša hvala, gospod predsednik. glede Džotmare in eh, Europola lahko povem takole. V, v kontekstu pristopa z vročimi točkami, ki ga je razvila komisija, agencije kot so Frontex, Europol, EASO, Eurojust in druge sodelujejo med sabo. Operacija Džotmare je posvečena boju proti tihotapcem in eh, trgovini z ljudmi eh, v sredozemlju. Z njo smo začeli marca letos. Frontex pri njej seveda sodeluje, je eden od partnerjev Europola. Lahko vam dam primer Katanje. V Italiji, v Katanji, imamo sedaj regionalno delovno skupino Evropske unije v okviru operacije Triton in tudi v okviru tega novega pristopa eh, vročih točk, ki ga je predlagala komisija. Ta regionalna eh, delovna skupina je sestavljena iz eh, osebja Frontexa, osebja Europola in vsi lahko izmenjujejo informacije in s tem krepijo dejavnosti Jotmare. Sodelovanje z Europolom bo še bolj okrepljeno in izboljšano. Sedaj pripravljamo izmenjavo osebnih podatkov. Seveda pa moramo pri tem spoštovati zakonodajo na področju varstva podatkov. Frontex se trenutno pogovarja z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, zato da bi lahko določili končna izvedbena eh, pravila za ta projekt. Glede politike vračanja v prihodnosti, pa takole. Težko je reči, kaj eh, se bo zgodilo. Težko je reči, če bo komisija čez nekaj tednov oziroma mesecev lahko uložila predlog v zvezi s tem. Sam s težavo napovem, kako bomo eh, tistim, ki bodo vrnjeni, Eh, zagotovili pravico do pritožbe, do prizivnega postopka. Je pa res, da mora Evropska unija spoštovati temeljne pravice, spoštovati mora listino o temeljnih pravicah, ki velja za Frontex. Če tudi Evropska unija ni podpisala konvencijo o človekovih pravicah, ta velja za vse države članice. Podrobneje si bomo morali pogledati novi mandat. Zaenkrat pa lahko rečem, da je odločitev na strani držav članic. Ne vem, če je mogoče vzpostaviti drugačen sistem, kot je ta, kot, eh, ki ga imamo. Zaenkrat je torej odločitev v rokah nacionalnih organov. Frontex pa nima pristojnosti, da bi se odločil o tem, kdo bo vrnjen in kdo lahko ostane tukaj. Frontex mora zgolj zagotoviti, da je bila odločitev sprijeta v skladu s poštovanjem temeljnih pravic. Frontex mora zagotoviti tudi, tudi da ni več možnosti pritožbe, preden eh, organizira skupne lete za eh, vrnitev teh oseb. Še zadnje vprašanje v zvezi z odgovornostjo oziroma strukturo odgovornosti, gospod predsednik. Organizacija, ki se eh, na ta način kot mi zanaša na eh, sredstva držav članic, mora odgovoriti tudi na takšna vprašanja. Kot izvršni direktor Frontexa sem sam odgovoren za uporabo proračuna. Zagotoviti moram tudi spoštovanje temeljnih pravic tukaj v parlamentu, pa tudi eh, v vseh ostalih eh, organih Evropske unije. Operacije pa so v pristojnosti oziroma jih vodijo nacionalni organi. Izvršna veja lahko eh, konča določeno operacijo, jo prekine, če prihaja do kršitev temeljnih pravic. Kar se tiče upoštevanja pravil, lahko torej pride do prekinitve operacije, če se pravila ne spoštujejo. Kar pa se tiče odgovornosti, pa imajo tudi države članice uh, določene naloge in se morajo na to odzivati. Da vam lahko primer, ki se ne nanaša na temele pravice, ampak na uporabo finančnih sredstev. Prejšnji teden je upravni odbor Frontexa eh, govoril o strategiji za boj proti goljofijam. Sam sem jasno povedal, da takšna strategija pokriva seveda osebje Frontexa, obenem pa bi se morala deloma nanašati tudi na države članice. Sredstva, proračunska sredstva se namreč eh, stekajo v države članice. To je zgolj en preprost primer. Takšen načrt sedaj eh, imamo in vidimo lahko, da gre za deljeno odgovornost, deljeno pristojnost. Sam se zavedam naših nalog in naše odgovornosti, sem namreč izvršni direktor Frontexa in uh, vi ste tisti, ki me nadzirate, res pa je tudi, da so odgovorne države članice. Point. Najlepša hvala, gospod Leđeri. S tem smo zaključili z obravnavo te točke. Hvala kolegom in kolegicam za odlično izmenjavo mnen. Veselim se že ponovnega srečanja eh, z vami. Vem, da uh, Eh, imate v teh časih veliko dela. Sedaj pa točka številka 25 na dnevnem redu, kolegi in kolegice. Peticija o španskem zakonu o varnosti. Na koordinacijskem sestanku 9. Eh, marca smo se odločili, da pripravimo odgovor na peticijo številka 2801 iz leta 2013. Povabili smo komisijo na to zasedanje eh, odbora zasedali bi naj 26. Eh, maja, na to 16. junija upravičujem se za zamude. Pripravljalec peticije je dejal, da bi sprejem tega zakona kršil ustavne eh, pravice. Zakon 4 iz leta 2015 je bil sprejet marca letos in povabili smo predstavnike komisije, Eh, da se lahko izrečejo o tej temi. Veseli me, da lahko tukaj pozdravim gospo Mercadi Perkeres iz eh, Generalnega delegata za pravosodje. Izvolite, beseda je vaša. Uh, you, Hvala, gospod predsednik, za to, da ste nam dali besedo glede tega vprašanja. Komisija se zdaj obstoja tega zakona in špansko ustavno sodišče sedaj pregleduje ta zakon. Pravica do združevanja, pravica do izražanja je nekaj, kar je v vseh listinah, ki zadevajo človekove pravice, tudi v Evropski listini o človekovih pravicah in Evropska komisija je bila vedno zavezana k temu, da se zaščiti pravice do zbiranja in pravice do izražanja, kajti to je v srčiki demokratične svobodne družbe. Komisija pa nima splošne pristojnosti glede temeljnih pravic po členu 51 eh, temeljne listine. Temeljna listina je torej nekaj, kar naslaja države članice in Evropska komisija se lahko odzove, če pride do kršitve Evropske zakonodaje pogodbe pa ne zajemajo tega, saj gre predvsem za zadeve v pristojnosti držav članic in pripričani smo, da bodo nacionalni organi, vključno s pravosodnimi organi, zagotovili varstvo ustavnih določb in mednarodnih sporozumov. Hvala. Yes, of course. Um, And now, as with the Sedaj pa bom dal besedo tistim članom, ki jih eh, to vprašanje zanima, zadeva gospod Diaz, da me razvolite. Ja, Hvala lepa, gospod predsednik. Naj povem, kaj piše v dnevni redu točka 25, tu piše izmenjava mnen s komisijo. In mislim, da ne bomo dejansko dosegli tega, kar piše v dnevnem redu. Obrnil se bom na komisijo in svojim kolegom. Gre torej za zakon, ki ga je suvereno sprejel kongres poslancev in senat v Španiji vemo, da mi nismo nekašna zbornica tretjega branja in komisija je lepo povedala, da komisija lahko uh, posreduje le, če pride do kršitve evropske zakonodaje. Tu pa ne gre za tak primer. Torej, gre za izmenjavo mnen s predstavnik komisije glede tega. No, v Španiji smo imeli torej glasovanje v kongresu. Prisotnih je bilo 325 uh, eh, eh, poslancev, 181 je bilo za, 140 uh, eh, proti, en glas vzdržan in 20 jih ni glasovalo. Uh, varnost državljanov je ključnega pomena za zagotavljanje ustavnih pravic. Če nimamo takšnih jamstev, potem se uh, zmanjšajo pravice. Varnost državljanov je ključnega pomena uh, pravne države. V okviru španske ustave člena 149 in skladno z ustavno doktrino je cilj tega zakona eh, varstvo ljudi, premoženja in javnega reda in miru. In torej gre za varovanje. To je skupni cilj tega zakona. Zakon ima pet poglavij sedem dodatnih določb, eno izjemo in pet končnih določb. Cilj zakona uh, je uh, eh, zagotavljanje varnosti in način, kako bodo upravni organi to zagotavljali, kako bodo to zagotavljali organi pregona, um, zasebne agencije za varnost in tako naprej. Vse v smislu zagotavljanja varnosti javnim organom daje pristojnost za različne ukrepe, ki pa morajo temeljiti na sorazmernosti, na nediskriminaciji in najmanjšem možnem ukrepanju ta zakon je bil narejen na podlagi predhodne zakonodaje iz leta 92. In pri oblikovanju zakona smo se, se posvetovali številnimi uh, deležniki, svetovalci tudi recimo z Greenpeaceom, in z vsemi temi deležniki se je pogovarjalo za to, da bi ta, da bi ta zakon postal uh, dober za sožitje vseh. V tem smislu sem želel predstaviti Evropski komisiji, kakšen je ta zakon. Bomo se nadaljevali glede na to, kako boste uh, vi predlagali, vendar vsekakor bi radi komisiji predstavili ta zakon o varnosti. Uh, kot pa je dejala komisija, in to je tudi res, imamo pritožbo pred ustavnim sodiščem in vlada ljudske stranke v Španiji bo vsekakor sprejela uh, sodbo ustavnega sodišča in če bo to sodišče zahtevalo kakšno spremembo, bomo to seveda uvedli. Much, Hvala lepa, gospodin Jazdemera. No, sam sem zadeve slabo načrtoval, saj sem te razpravi namenil le pol ure. Moral bi se spomniti, da bo ta točka uh, spodbudila interes. Zato bi vas res prosil, imam dolg seznam govornikov, da ste res kratki in denati. No, res dolg seznam, tako da bi vas prosil, če dovolite, da bi sedaj zaključili seznam govornikov. Če želite besedo, se prosim sedaj javite. želel sem reči vse te ljudje, ki jih še nisem videl, vendar to bi bilo narobe, če bi to rekel. To je res dolg, dolg seznam in matematično nemogoče je dati vsem besedo. Ali res lahko na kratko se oglasite? Res prosim, dve minute, prosim, držite se tega eh, časa. Gospod Diaz, zmera, imate vi kašem zdrav predlog? en este debate, señor. No, pomagao bi u tej raspravi sicer tako, da bi rekel, da naša skupina, naša politična skupina je včeraj posredoval predsedstvu seznam govornikov, ki bi radi vse spregovorili, tako da upam, da vi imate ta seznam. Where... En tistih trenutkov, ko sem odgovoren za to, to je odlično delo. berem dnevne rede in torej res napačno časovnico sem določil. In sem zato popolnoma odgovoren. Prevzemam svojo odgovornost in prosim vas, pomagajte na način, da se res držite tega, da ne govorite več kot minuto ali dve. Bojte kratki drnati. torej komisije predstavlja svoje stališče. In najprej gospod Terry Cabres, izvolite. Oh, sorry for that. Sorry for that. Um, It's okay now. That was only okay. a joke. To sem se konec definicij tu olešala. Um, mi amigo. Moj prijatelj mm, Dias Demera pravi, da je to najboljši zakon, ki res upošteva vse. No, tu res lahko postajamo več vprašanj, kajti za ta eh, zakon so glasovali le poslanci ljudske stranke, ki imajo večino v parlamentu in lahko izglasuje karkoli. Vse druge politične stranke so bile proti. Vse. To menim, da je zelo pomemben podatek. Tako da ne bi ravno dejali, da ste želeli vsem ustreči. Gre za zelo daljnosežen zakon, ki obsega vse od tega, kako se izda osebni dokument naprej, kar je le tehnično vprašanje, do tudi zelo velikih vprašanj glede preprečevanja kaznjivih dejanj in tako naprej. To ni dvomen zakon, ne, to je zelo obsežen zakon, ta, ta, takšen tako imenovan fuzzy logic je to. In državljan je nemočen pred mnenjem uh, agenta organov pregona, ki ima vedno prav. To je res neposreden napad na kakršen koli izkaz demokratične volje državljanov in mislim, da je to pravi napad na temeljne načele Evropske unije. Evropska komisija je zelo zavezana k tem temam, sedaj pa ne eh, vidi nobenih težav. Eh, pravi, da, da zaupa v voditelje držav članic, vendar gre za zakon, ki je sod smudnika proti eh, državljanskim pravicam in zato je treba ta zakon preklicati. In parlament je dejal, da bo ta zakon omaknjen, ko bodo zmagale druge politične stranke. No, ta zakon je nevaren in tega se moramo vsi zavedati. Hvala, gospod Terikabes. Sedaj pa po vrsti, kot ste se javili. Drsi eh, Albiol, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Julija je sprejel ta zakon kongres Španije na predlog vlade in mislim, da bi morali imeti širšo razpravo glede tega v parlamentu. In mislim, da bi morali tudi povabiti predstavnike španske vlade. Ta zakon, ki je znan tudi kot zakon za drge, je način, da bi preprečili eh, zborovanja in da bi preprečili eh, protest proti eh, španski vladi. Gre za omejitve, ki napadajo evropske demokratične standarde, ki so vsak dan nižji. Španija ne more delovati na način, da ignorira uh, temeljne pravice, ki izhajajo iz pogodb in iz listine o temeljnih pravicah. Ta zakon omogoča uh, nezakonito vračanje beguncov, preprečuje oziroma prepoveduje združevanje in naj povem, da predstavniki OZN menijo, da eh, ta eh, zakon preprečuje osnovne človekove pravice, pravice do izražanja svojega mnenja, pravice do združevanja in tudi omejuje uh, pravice migrantov. Tu se lahko odpre uh, Eh, način za diskrecijsko obravnavo eh, organov pregona. Eh, nekateri menijo, da gre za populističen zakon, ki omejuje svoboščine in uh, gre za to, da bi uh, zadušili proteste in Torej, to je to, kar pravi predstavniki OZN-a, predstavniki sodnikov in zato menimo, da Evropska komisija, Evropski parlament ne moreta gledati stran, ko gre za kršitev osnovnih pravic. Evropska komisija mora podpreti uh, demokracijo in svobodo. Hvala lepa. Sedaj pa Marite, izvolite. Eh, bien, yo debo de decir que... Hvala. Ta zakon je posledica strahu. Ljudje, ki protestirajo, to uh, je to je lahko tudi narejeno na način, da pride do zlorab. Vendar vseeno to ni povod za sprejetje takšnega zakona. Ta zakon se sedaj obravnava na ustavnem eh, sodišču in upam, da bo ta zakon eh, razveljavljen, saj napada osnovne temeljne svoboščine. Eh, napada zasebnost ljudi in ta zakon uh, ne omogoča pravne varnosti in omogoča preveč dvoumi, preveč, uh, preveč eh, možnosti manevrskega prostora za organe pregona. Priča smo zmanjšanju pravic. Sama sem za javni red in mer, vendar menim, da gre ta zakon predaleč. Ne bom sodila namenov zakonodajalca in tistih skupin, ki so zagovali ta zakon, vendar mislim, da mora ustavno sodišče določiti smiselnost določenih določb kaj ti res lahko pride do omejitve temeljnih pravic. In to se ne bi smelo zgoditi. Imamo dovolj mehanizmov za to, da se lahko spopademo z zlorabami temeljnih pravic in soboščin. Hvala lepa. Gre za res občutljivo tematiko, tako da se res težko drži dveh minut, vendar. Uh, vseeno prosim za disciplino. Gospod Lopez uh, eh, Aguilar, izvolite. Ja, se, Hvala, gospod predsednik. Na glas bi rad dejal, da sem med tistimi ruskimi poslanci, ki niso veseli, ko se v Evropskem parlamentu začnemo lotevati nacionalnih zakonov. In to se je tokrat zgodilo. Vsi, ki smo govorili, smo govorili o španščini in to ni na ključje. Rad bi povdaril, da je ta španski zakonodajni predlog nekaj zoper, kaj poteka tudi ustavna pritožba. Vendar ta zakon je tudi povezan z evropskimi eh, pogodbami, saj gre za kršitev temeljnih pravic in temeljne pravice so del evropskih pogodb. In te zahtevajo sorazmernost, zahtevajo jamstvo temeljnih pravic. In tu imamo izjemen zakonodajni akt. Eh, upravni organi res lahko nalagajo sankcije, kazni, ki so izjemne glede na to, kakšna je bila situacija v prejšnji zakonodaji. In gre za izjemno povečanje diskrecijske pravice upravnih organov. Nesorazmerne kazni so tudi del uh, eh, te, ga, te zakonodaje. Poleg tega pa se tudi uh, zmanjšujejo človekove pravice, temeljne pravice. Člen 35 tega zakona določa oziroma ne ločuje med eh, protesti in združe, združevanji. In to je zelo škodljivo za temeljne pravice. Ta zakon omogoča zaseg posnetkov, tudi če gre za javne dogodke na kanarskih otokih smo bili priča eh, primeru, ko je nek mladenič dobil zelo visoko kazen. To visoko kazen so kasneje preklicali, potem ko je javno mnenje se uprlo temu in kako mu je uspelo tako, da je na Facebooku objavil to kazen in potem se je javnost na to odzvala. Skratka, ta zakon vsebuje tudi deseto določbo, ki legalizira tako imenovano vroče vračanje, ki je v neskladju z evropsko in mednarodno zakonodajo. In poleg tega ta določba to omogoča na neustaven način. Imamo še eno določbo v tem zakonu, ki nimajo nobene pravne podlage. In torej, uh, tu je pravzaprav uh, neka določba, ki sploh ni povezana s ciljem tega zakona in s pravno podlago. Bom, bom zaključil malo. In na meji v Sevti in Malili smo bili priča dogodkom, ki so bili proti evropske zakonodaje, proti mednarodni zakonodaji. No, v tem zakonu pa se je to znova vključilo. In s tem uh, nihče nima procesnih uh, pravic do pritožbe in tako naprej. Torej, tu gre za vroče vračanje, ki ga pripovedujete tako evropska kot mednarodna zakonodaja. Um, Hvala. Res nimamo veliko časa, tako da prosim, držite se svojih dveh minut. Brigici, pa izvolite. Hvala lepa. Na kratko, mislim, da je prav, da se pogovarjamo o tem novem zakonu. Omejitve pravice do združevanja in demonstracij, je nekaj, o čemer se moramo pogovarjati. Poleg tega ta zakon upravičuje dogodke v Ceuti in Meliliji. Mislim, da moramo kritizirati ta zakon. Mi vsak dan kritiziramo države, ki ne spoštujejo temeljnih pravic. Mi pravim, da so mi dobri in da se borimo za temeljne pravice in vladavino prava. In potem, če jasno vidimo, da je nek parlament sprejel nekaj, kar gre v napačno smer, mislim, da se moramo to odzvati in da moramo opozoriti zadevno državo in reči, delujete proti našim skupnim vrednotam in pravicam in mislim, da moramo to storiti v katerikoli državi danes. Dovolj smo se povali o migracijah in to je še en razlog, da smo zelo previdni, ko spreminjamo pravice in vrednote na tem področju. Okay, Hvala. Torej, da vam bom besedo glede na to, kako ste želeli besedo. Najprej Marija Kristin, potem pa še pet kolegov iz ELS. No, torej, ne, ne gre za nekakšen političen vrstni red, temveč glede na to, kako ste se prijavili k besedi. Marija Kristin, izvolite. Oui, No, vedno se mi zdi zanimivo, ko se pogovarjamo o tej uh, Eh, eh, spremenljivi geometriji. Sama sem bila zelo za Lizbonsko pogodbo. In v tej pogodbi smo povečali pravice Evropskega parlamenta in vključili smo tudi listino temeljih pravic. In čem služi to, če, ima, če imamo listino, če potem ne izvajamo? Mislim, da je seveda treba zagotoviti varnost državljanov. ko govorimo o varnosti, uh, moram goti tudi o tem, kako javni organi preprečuje to varnost. No. Tu gre za napad na civilne svoboščine gre za vprašanje eh, preverjene identitete, pravico do združevanja, pretirano zaščito javnih organov in zlasti policistov. In menim, da je tu še nekaj prav posebnega, kar bi moralo zanimati naš odbor. In sicer posebni režim v Sevti in Melili. To je poseben režim, ki je nekako zunaj pravnega reda države članice, kar se mi zdi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 Eh, oglasijo kolegi iz te države. To ni dobra metoda. Morali bi se izogniti temu, da se potem predstavniki te države, članice uh, ukvarjajo za zagovarjanje svoje države, namesto da bi predstavili delo nas kot evropskih poslancev. Seveda sem vas poslušal z enim ušesom in z drugim ušesom. Me slišite? Me poslušate? Z enim ušesom sem vas poslušal, z drugim ušesom pa sem sekretarijatom se pogovarjal, kaj ti. Imamo nove kolege in, sku in skušali smo ugotoviti, kako se. Eh, pravilno izgovorijo ti primki, saj se nisem želel sramotiti, niti nas, niti odbora z napačne izgovorjavo. Torej, meja kulpa toliko, da veste, zakaj šlo, vendar vedno poslušam poslance, ko govorijo. Sedaj sem porabil še dve minute, se opravičujem. Gremo naprej. Gospod Saras Fregot, če sem to narobe izgovoril, je to zato, ker mi niste pustili, da bi vadil. Hvala. Nisem članica tega odboja, vendar sem zavezan na varstvo človekovih pravic kot evropska poslanka in evropska državljanka. Ta zakon je sta sprejela kongres in senat v Španiji. in gre za politično razpravo. Tu nišče ni želel napasti človekovih pravic. To je razprava, ki ne bi smela potekati tudi v Evropskem parlamentu. Nikomor niso bile odzete nobene človekove pravice. Čez nekaj mesecev bodo v Španiji volitve in tudi v Kataloniji, zato je danes tu tako veliko predstavnikov špancev. In pravzaprav imamo nacionalno razpravo tu v srcu Evrope. Rada pa bi se osredotočila na pravico do eh, manifestiranja. To je v naši španski ustavi zapisano v členu 21 in piše, da imamo pravico do združevanja na miren način in brez orožja. To je povezano z pravico do združevanja in do svobode izražanja. Kot pravijo naši sodniki, naša sodišča, je to uh, izhodišče za participativno demokracijo. Združevanje je osnovna pravica. In to je pravica, ki nikoli ne sme iti z roko v roki z nasiljem. In ta zakon želi preprečiti agresijo, nasilje v času združevanja. Torej gre za varstvo tistih, ki se želijo združiti, zato da ne bodo ogroženi zaradi nasilja če pa ta člen izkljujeno beremo, potem je to pač politična odločitev, sem pa samo odvetnica med zornima pravnih posledic. Osnovni cilj tega zakona je zavarovati tiste, ki se zbirajo, ki se združujejo in s tem se zavaruje sam potek demonstracij. In kar zadeva vračanje eh, čez mejo v Sevti in Meliliji. No, tu smo uvedli pelo spremembe in zapisano je bilo na koncu, da tisti tujci, ki želijo prečkati mejo v Sevti in Meliliji, se jih bo vrnilo v skladu z mednarodno zakonodajo in ob upoštevanju človekovih pravic. Torej, to dobesedno piše v samem zakonu. Moji kolegi iz Španije, ki jih imam sicer zelo rada, pa so se oglasili uh, in so povedali nekaj ravno nasprotnega. Mislim pa, da je to verjetno del njihove predvolilne kampanje, saj bodo čez, čez nekaj mesecev pri nas volitve. Hold on, just a second. Umirite se, kolegi. Do pred nekaj minut nam je šlo kar dobro. Tu gre za občutljivo temo. Dobili smo peticijo strani odbora za peticije in koordinatori so se odločili, da bomo obravnavali to temo na našem odboru. Gre za, jasno, gre za jasen postopek, sama tema pa je občutljiva in posledice bodo seveda to, da bodo eh, poslanci iz zadnje države članice želeli spregovoriti. In seveda vemo, da je to tako in nima smisla, da se med seboj provocirate, tako da se prosim držite razprave. Na začetku je uh, zadeva dobro potekala, razprava dobro potekala, dobro ste se držali svojega časa, sedaj bi zaključili. Mm, seznam govornikov in moramo tudi še glasovati. Eh, tako eh, prosim, da se držimo samega postopka. Gospod Androver, prosim. Presidente, es curioso, hemos oído. Hvala. Nekateri so napadli ta zakon, ki ga imenuje zakon za drga. In naj povem, da ti, ki zagovarjajo vse pravice, pravijo, da prihajajo številni poslanci iz te države, zato da bi se pogovarjali o tem uh, zakonu. Kaj pa bi vi pravzaprav radi, da ne bomo spregovorili o tem, nam boste uh, uh, oduzeli pravico, da pridemo sem na odbor in se oglasimo. Mi se, uh, mi se borimo proti tej zakonodaji, ki želi uh, oduzeti pravico do izražanja, mi pa se ne smemo uh, odzvati. No, komisija ima prav, ni pristojna za to, druge države članice so pristojne za zagotovljanje teh pravic. Nekdo je dejal, da je ta zakon napad na državljane in da je ta zakon nevaren. Ne, zakon ni nevaren, nevarni so uh, kriminalci, ne pa zakon sam po sebi. Gre za to, da zagotovimo pravice vsem, brez dvoma. Vendar včasih. Eh, če želimo vsem zagotoviti pravice, moramo določene stvari omejiti. In to je to, kar počne ta zakon. Lahko bi govorili o številnih zadevah. No, tu recimo. Uh, Tu gre za to, da mora zakon uh, zagotavljati vse pravice državljanov in zato je tudi ta zakon treba spoštovati. Okay. Um, Samo da bo jasno, nikogar ne želim omejevati. Samo razložil sem, da se pri tako pomembnih oziroma občutljivih vprašanjih, ki se povezujejo s posamezno državo, vedno izkaže, da želijo na to temo spregovoriti kolegi iz zadevne države članice. Ampak eh, bili smo priča prevelikemu številu provokacij. To sem želel povedati. Gospod Turga se naslednji, izvolite. Ampak dve minuti, prosim. Hvala. Bomo skušali biti kratek. Naj spomnim, kaj je bilo ob koncu gospa Albiol. Pozvali ob komisijo, naj pove, kaj želi gospa Albiol in njena skupina. Morda gospa Bjol ni poslušala tega, kar je delovca komisija ali pa ni razumela, kaj ti komisija je že spregovorila in je rekla jasno, da Evropska komisija ni pristojna za ta zakon. Gre za zakon, ki je v nacionalni pristojnosti. Zato me preseneča, da ko imamo takšno izmenjavo mnenja, Eh, s komisijo, da nekateri govorijo o tem, kakšen je zakon. Sam ne bom nič novega dodal in bom le se pridružil tistim, ki so jasno povedali, kaj je namen tega zakona. Bi se pa odzval na komentar uh, uh, kolegice iz francoske komunistične stranke, Marie Christine ki je govorila o organih pregona. Z vsem dožnim spoštovanjem, ki ga pričakujem tudi za nas iz stranke, eh, iz ljudske stranke, naj vas spomnim, da s tem zakonom urejamo delovanje organov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 kot je dejal moj kolega Karloš, ta zakon je zakon jamstev. Kaj to pomeni? Da jamči običajen, običajen način življenja, da smo lahko vsi svobodni, ne le nekateri, kaj ti svoboda uh, je omejena na način, da se ena svoboda um, konča pri svobodi drugega. Torej, ulica recimo je pripada vsem, ulica je tudi ehm, namenjena trgovcem, ki jim razbijajo šipe. Ulica pripada tudi otrokom, ki se bojijo huliganov in tako naprej. In ta zakon jamči pravico do tega, da skupaj mirno živimo v svobodi. Španska vlada je pristojna za splošni interes vse državljanov. In cilj tega zakona je to, da se izboljša sožitje. In seveda um, um, ne posega v kazenske postopke, Eh, na vse zadnje so sodišča pristojna za to. Ta zakon omogoča, da lahko vsi mirno izvajamo svoje pravice. Eh, če boste spremljali izvajanje tega zakona, boste videli, da je napak reči, da ta zakon omejuje človekove pravice. Ne, to je zakon, ki ga je zahtevalo špansko ljudstvo in sama sem vesela, da ga je parlament sprejel. Eh, hvala, ker ste se držali časa. Naslednja gospa Holmajer, Monika, izvolite. Razumem, da razpravljamo o tej peticiji. Poslušala pa sem tudi kolegice in kolege iz socialistov, iz zelenih, iz GUE. In zdi se mi, da bi morali v primerih, da ko komisija gotovi, da je nek zakon v nacionalni pristojnosti, da se ta zakon vrne v okvir nacionalne razprave in se tudi tam dokonča. Imamo pristojne nacionalne vlade, ki odločajo v teh primerih, odločajo, kaj je pravilno in kaj ne v imenu svojih državljanov. Ugotovili smo, da ta zakon ni neskladen z evropsko zakonodajo. Komisija je to ugotovila. In zato je sicer dobro, da lahko o tem govorimo, ampak spomnila bi vas, da smo govorili tudi o 23 zakonodajnih predlogih romunske vlade. 23 predlogih, ki bi jih komisija morala opredeliti kot kritične, ker so določena koruptivna ravnanja izuzemali iz eh, zakonodaje. Mislim, da se moramo omejiti na stvari, ki so povezane z evropsko zakonodajo in ne razpravljati o tistih, ki niso. Pri podobnih peticijah nima smisla voditi razprav um, ki so neposredno povezane tudi s predvolilnimi kampanjami v neki državi. To nima smisla in tudi ni verodostojno. Jaz moram zaupati podpredsedniku komisije Timermansu, ki je dejal, da bo zvezi z romunskimi predlogi sprejel ukrepe, tudi z mađarskimi predlogi bo sprejel ukrepe in zato zaupam tako njemu, kot tudi komisiji ter predsedniku komisije, kajti komisija je varuhinja pogodb. Prav tako pa verjamem tudi izjavam komisije. Prepričana sem, da bo s temi vprašanji ravnala previdno in ustrezno. Zato bi morali razpravljati o vsebinskih vprašanjih, o migracijah, o varnosti in se nehajte napadati sploh na področjih, kjer niso v naši pristojnosti. Finally, Hvala, pa še Barbara Spinelli. Hvala, gospod predsednik. Naj povem eno stvar. Komisija me je zelo presenetila ki pravi, da ne more govoriti o tem zakonu, ker je to nacionalni zakon in se ne more mešavati. No, potem pa meni, da le nekatere skupine protestirajo. Guje, zeleni. No, New York Times pa je dejal, da je ta uh, zakon tak da eh, sproža zgražanje in spominja na Frankovo Španijo, torej špansko vlado so številni pozvali naj umakne ta zakon. OZN je pozvala Španijo naj razveljavi uh, ta zakon. Torej OZN je pogumnejši od Evropske komisije. Uh, thank you. Najlepša hvala, kolegice in kolegi, najlepša hvala vsem. Okay, sorry, have, uh, Aha, še komisija dobi besedo. Minuto imate na voljo, ampak prosim, res samo minuto. Hvala vsem poslankam in poslancem za razpravo. Kot smo slišali, je bilo veliko govora o pravici do zbiranja. Pravica do zbiranja in pravica do izravljanja sta dejansko temeljni pravici, ki sta v listini teh pravic in komisija se tega zaveda. Zato bomo takšne pravice tudi zaščitili v okviru naših pristojnosti. Ampak temeljna listina velja trenutno samo za država članice pri izvajanju zakonodaje. Varnostni ukrepi, varnostni vidiki pa so zaenkrat še v pristojnosti držav članic. Prepričani smo, da bodo nacionalni pristojni organi zagotovili, da ne bo prišlo do kakršnihkoli pravic, eh, kršenja, do kakršnihkoli kršenja človekovih in pa temeljnih pravic. Hvala. Hvala. S tem smo prišli tudi do konca te točke. Koliko časa smo porabili? Predvsej, tako da gremo kar na točko 27. In gremo na točko 27, samodejna izmenjava podatkov v zvezi z daktiloskopskimi podatki na švedskem. Oziroma kar vse tri točke skupaj daktiloskopski podatki na švedskem, v Belgiji in na polskem. Tukaj gre za še en korak mm, na poti do izvajanja tako imenega prumskega sklepa v nekaterih državah članica. Gospod Jean-Louis Bordet bo predstavil osnutek eh, izvedbenega sklepa na to temo. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala, ker mi najte besedo, da lahko v imenu sveta predstavim te tri izvedbene sklepe v zvezi z eh, daktiloskopskimi podatki na švedskem, v Belgiji in pa na polskem, oziroma za izmenjava teh podatkov. Omenjene tri države so začeli izvajati šesto poglavje sklepa 2008 skozi 6 skozi 15. Sklepi iz Pruma pravijo, da je to podlaga za samodejno izmenjavo podatkov, še posebej, ko gre za izmenjavo podatkov eh, o prstnih otisih. V 20. členu sklepa, omenjenega sklepa, piše, da da je treba objaviti umestno ocenevalno poročilo, ki bo temeljilo na podatkih pridobljenih v država članicah. Evaluacijska poročila za te tri države smo posredovali relevantni zemostrezni delovni skupini, svetu pa smo predstavili tudi poročilo o treh ocenah. V njem smo ugotovili, da so države članice, torej te tri omenjene države članice, v popolnosti izvedle vse zahteve, ki so v sklepu 2008-615. Generalni sekretarjat sveta je potem 23. julija 2015 izvedbeni sklep za Polsko, Švedsko in pa Belgijo poslal parlamentu eh, za razpravo. glede na sodno prakso mora parlament biti obveščen o tem. Parlament prosimo, da v roku treh mesecev pripravi mnenje o tem izvedenem sklepu. Krepitev čezmejnega, čezmejno sodelovanje pri boju zoper organiziran kriminal je nekaj, kar v bistvu potrebuje izmenjavo samodejnih podatkov. In zato si želimo, da svet mnenje pripravi čim prej. Najlepša hvala. Um, no- Najlepša hvala. Če ni kakšnih komentarjev, potem ne povem, da bomo o osnutku poročila govorili 22. in 23. septembra, rok za vlaganje predlogov spremembe je 29. september, o tem bomo glasovali v odboru Libe 12. in 13. oktobra, na predanem zasedanju pa 26. oktobra letos. Gremo na točko 30. Predstavitev osnutka, ki ga je pripravil Timothy Kirkhope. tudi tu bom dal besedo, besedo eh, gospodu Žanliju Bordeju v imenu sveta oziroma predsedstva sveta. Tu pa gre za dostop organov držav članic in Evropola do vizumskega informacijskega sistema VIS za iskanje podatkov za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih dejanj in drugih hudih kaznjivih dejanj. Po predstavniku sveta pa bo dobil besedo še poročevalec. Gospod Borde, izvolite. Se pravčujem, ker smo nekoliko pohiteli, ampak eh, ker se nam mudi na glasovanje, je pač tako. Izvolite. Še enkrat hvala, gospod predsednik. Leta 2008 je svet sprejel sklep o dostopu do sistema VIS za države članice in pa Europol. To je tako imenovani sklep VIS. Člen 18 tega sklepa govori o tem, da začne veljati od datuma, ki ga določi svet, potem, ko komisija svet obvesti, da uredba o visu iz leta 2008 začne veljati in je popolnoma veljavna. Komisija je svet o tem obvestila leta 2013. 22. julija 2013 je zaradi tega svet sprejel sklep, s katerim določa začetek veljavnosti te uredbe s 1. septembrom 2013. 16. aprila 2015 je sodišče Evropske unije razsodilo, da mora svet oziroma da bi moral svet pred sprejetjem tega sklepa za mnenje vprašati še Evropski parlament, kot piše v členu 39.1 pogodbe o delovanju Evropske unije. Zato je bil sklep razveljavljen, ne zaradi vsebinskih razlogov, ampak zaradi postopkovne napake. Z parlamentom se o tem res nismo poprej posvetovali. Je pa sodišče odločilo, da pravni učinki tega sklepa vseeno veljajo, vse dokler ne bo sprejet nov akt, ki bo nadomestil razveljavljenega. Svet mm, je že začel s postopkom in zato pripravil nov izvedbeni sklep, s katerim bi popravili razveljavljen sklep o sistemu VIS. Prav tako pa smo ga že poslali parlamentu za pridobitev mnenja. Tudi tukaj ne gre za sklep, ki bi posegal v vsebino ali za podrobnosti o dostopu, oziroma mm, ki bi urejali vsebino ali podrobnosti o dostopu do sistema, gre samo za popravek, s katerim bi predstavili datum začetka veljavnosti na 1. decembar 2013. Tukaj gre za sistem, s katerim si pomagamo pri namenih preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih dejanj in drugih hudih kaznjivih dejanj. In zato bi se morali izogniti kakršnikoli pravnim vrzelim. Svet zato prijazno prosi parlament, da v roku treh mesecih pripravi mnenje. Svet bi bil zelo hvaležen, če bi lahko parlament mnenje pripravil čim prej. Saj bi lahko tako začeli izvajati izvedbeni sklep brez nadaljnih zamud. Hvala. Rashi, um... Najlepša hvala. Se upravičujem, ker vas nekoliko priganjam. Poročevalec je Timothy Kirkop. Beseda je tvoja. Izvoli. Ja, jaz sem navajen uh, hitrega postopanja, ker vem, da si želimo glasovati. To je zelo pomemben sklep in s tem v bistvu popravljamo napake iz preteklosti. Svetu se zahvaljujem za ta izvedbeni sklep. Seveda je to treba začeti izvajati čim prej, kajti podatki se morajo izmenjevati med državami članicami. Zdaj se s tem borimo proti terorizmu in hudim kaznjivim dejanjem. To so vprašanja, o katerih v okviru našega odbora mm, govorimo zelo pogosto. In odbor Libe je že večkrat prosil za revizijo sprejetih instrumentov na tem področju in za eh, odpravljanje morebitnih vrzeli na tem področju. O tem obveščamo svet. Časovnica je kar kratka, kajti 27. september je rok za vlaganje preučitvenih oziroma um, predlogov sprememb. 1. Eh, oktobra bomo obravnavali predlog sprememb in v njih glasovali, na plenarnem zasedanju pa bomo o tem glasovali 14. oktobra. Upam, da bomo lahko s tem res zaključili čim prej. Najlepša hvala. Hvala Timoti in s tem smo prišli do konca te točke na dnevnem redu. Najlepša hvala. Zdaj pa sledi elektronsko glasovanje, krajše glasovanje. Prosim vas, da pripravite svoje glasovalne kartice. Ali jih imate vsi pri roki? Ja? Dobro. Potem pa kar glasujemo najprej o osnutku mnenja, samo trenutek. Osnutek mnenja parlamenta in sveta, sklep o uh, začasnih ukrepih na področju mobilizacije sredstev za pomoč Italiji in Grčiji colleagues, compromise A. Oh, Kompromis A, no bo še počakal kakšne sekunde. Tako da si ne bo kdo kaj naredil. Ste pripravljeni? Ne vem, kaj se dogaja. Kolegi, ne še glasovati, prosim. Ne vem, kaj se dogaja, ampak eh, bomo že. Okay. Colleagues, let's begin the vote. Glasujemo. Kompromis A. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del kompromisa A. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Tako zdaj pa končno glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Čestitamo Petru. Okay, colleagues, we now have a, a single... Tako zdaj pa glasovanje o vprašanju za ustni odgovor o protisemitizmu, islamofobiji in sovražnemu govoru v Evropi. Glasujemo, glasujemo elektronsko. And the vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Kolegi, najlepša hvala za vašo pomoč. S tem smo tudi zaključili z glasovanjem. Thank you very much. So we can sign it and we will tell us who is going to So if you go on to item, is it 21? We're on 21. Don't go straight to 21. We're not 21. Um, no, this we just adopted. Colleagues, we have an important item. Kolegi, zdaj je na vrsti pomembna točka, točka 31, tako da če nas zapuščate, storite to, kar se da hitro in tiho. The colleagues, we have some time constraints, so I'm going to begin point 31 immediately. Ker imamo na voljo samo še malo časa, bomo kar začeli. Gre za sporazum EU-ZDA, tako imenovani krovni sporazum um, o varstvu osebnih podatkov. Prosim, da če ne nameravate sodelovati v razpravi, dvorano takoj zapustite. Sledi predstavitev VD generalne direktorice generalnega direktorata za pravosodje in potrošnike pri komisiji. Samo na kratko. Od marca 2011 se že ukvarjamo s tem sporazumom. Komisija je dejala, da je bil dosežen dogovor in da je to osnova za nadaljna pogajanja. Zdaj nas bo glavna pogajalka pri komisiji obvestila o tem, kako naprej. Po njej pa dobi besedo Jan Albrecht in pa poročevalci v senci. In če boste zdaj malo, malo otihnili, bomo dali besedo gospe Mišu. Lep pozdrav. Ja, ko pridete vi, kar utihnejo. Kolegi ste se nekoliko umirili, ste pripravljeni? No, še enkrat dobrodošli. Lepo pozdravljeni. Dejali so mi, da moramo vse goste lepo pozdraviti, tako da se opravičujem, če sem bil nekoliko neoljuden. Izvolite, beseda je vaša, privošite si požirek, vode. Please take your time. Do you want to pause for a moment? Uh, you, just, you just ran in just to take your Yes, time. I was just running. And uh, I was. Uh, Ravno kar sem uh, prispela in kolege sem vprašala, zakaj, eh, zakaj nismo šli eh, z dvigalom. No, pravijo, da je treba malo teči pred sestankom. Vesela sem, da sem eh, tukaj na tej seji, spoštovani poslanci in poslanke, srečali smo se eh, nekje v drugi polovici julija, pred nami je bil poletni odmor, konica je prekinjena. Kolegi in kolegice, to je zelo kompleksna tema. Nekateri člani in članice odbora se zanimajo za to temo še posebej, tako da če vas ta tema ne zanima, prosim, da ne motite eh, seje. Eh, dobili boste še nekaj sekund za to, da se pripravite, gospa Mišu. July, gave... Kot sem dejala, smo se srečali na zadnje julija, takrat sem vas obvestila o poteku pogajanj. Obvestila sem vas tudi, da je bilo na mizi odprto vprašanje jezikov. Tako kot sem povedala prejšnji teden pred odhodom v Luksemburg, je bilo jezikovno vprašanje vse do konca eh, zelo aktualna tema. Poskušali smo najti dogovor, zato da smo lahko na to parafirali ta sporazum. Pojasnil bom, kako so se stvari odvijale, ampak sporazum smo parafirali v Luksemburgu prejšnji teden na zasedanju med evropskimi in ameriškimi predstavniki. To je bilo neuradno srečanje. Dobili ste besedilo, ki je bilo parafirano, preden se spustimo v podrobnosti teh zadnjih nekaj mesecev pogajanj, pa bi rada povedala naslednje. Povedala sem vam že, da verjamem, da je ta pobuda zelo pomemben korak za zaščito osebnih eh, podatkov in pravic posameznikov v EU. Končno bomo prvič sploh imeli čezatlantski okvir z varovalkami in eh, pravili, ki bo veljal za vso zmenjavo podatkov na področju organov pregona rada bi podarila tudi, da gre v tem primeru resnično za sporazum o varstvu podatkov. Za razliko od drugih sporazumov, ki se sprejemajo na področju izmenjave podatkov med eh, policijo, pravosodjem in organi pregona, imamo sporazume, ki jih je, sporazume, ki jih je obravnaval tudi ta zbor, naprimer PNR. Krovni sporazum pa ne omogoča prenosa podatkov, ne gre za avtorizacijo, gre za sporozum, ki se izključno osredotoča na varovalke in pravice posameznikov. Kot veste, o tem smo se namreč že pogovarjali, je večina pravne podlage za eh, prenos podatkov, ki se trenutno eh, izvaja, bodi si sporozumi na dvostranski ravni, bodi si eh, nacionalna zakonodaja, ne vključuje eh, varstva podatkov ali pa so varovalke zelo šipke. Krovni sporazum bo dopolnil to pravno podlago, ko bo začel veljati. Naprimer, dopolnil bo obstoječe sporazume med eh, ZDA in našimi državami članicami, naprimer eh, MLA. Tam, kjer je potrebno, bomo torej zagotovili varovalke in varstvo osebnih podatkov. In eh, to je ta dodana eh, vrednost tega sporazuma. Kar se tiče eh, prihodnih sporazumov, pa bo krovni sporazum predstavljal nekakšno varnostno mrežo, nekakšne primerjalne standarde, pod katerimi pač ne moremo biti in ne moremo iti. To je uh, zelo pomembno jamstvo za prihodnost in velika sprememba v primerjavi s trenutno uh, situacijo, ko uh, morajo biti varovalke in uh, spoštovanje osebnih podatkov in pravic predmet pogajen vedno znova. In to je ta dodana vrednost, ki gre v prihodnost v primerjavi s tisto, ki sem jo omenila prej, ki gre v preteklost gre spet za večjo učinkovitost. To so elementi, ki jih moramo upoštevati, ko obravnavamo eh, to izvirno besedilo in ko eh, ocenjujemo izboljšave, ki jih eh, ta sistem prinaša za naše državljane. Ti elementi so relevantni tudi, ko govorimo o povezanosti med krovnim sporazumom in trenutno reformo področja varstva podatkov ta tema vam je zelo blizu eh, in prav imate. V kontekstu prihodnje direktive za eh, policijo, če eh, odločitve še ne bodo sprejete, bo prenos podatkov mogoč zgolj na osnovi ustreznih varovalk, ki se uporabijo v okviru pravno zavezujočega in izvedljivega instrumenta, kot je naprimer mednarodni sporazum. Kot pa sem ravno kar spomnila, pa večina obstoječih sporazumov ne vsebuje to vrstnih varovalk. Krovni sporazum bo odpravil te vrzeli in ta dopolnilna funkcija bo bistvenega pomena. Ravno zaradi te naloge smo tekom pogajanj v komisiji še posebej pazili na doslednost. Doslednost med besedilom krovnega sporazuma in reformo področja varstva podatkov. To odraža več eh, členov, ki prvič tokrat v mednarodnem sporazumu pokrivajo vsa ključna pravila za varstvo podatkov v EU, naprimer obdelava podatkov, eh, kakovost podatkov, integriteta podatkov, varnost podatkov, odgovornost in nadzor varovalke in omejitve, naprimer omejitve pri uporabi podatkov, hrambi podatkov, obdelavi eh, občutljivih podatkov in tako naprej. Gre tudi za eh, pravice posameznikov, dostop do administrativnih in pravnih sredstev. Nekateri členi, o katerih smo se dogovorili, naprimer o obvestitvi, da je obvestilo, da je prišlo do kršitve eh, pravil, ki izhajajo iz dogovora, pa e, vključujejo določbe, ki jih e, še ne najdemo v pravnem redu Evropske unije. Z drugimi besedami, krovni sporazum bo v čezatlantskem kontekstu eh, zahteval prenos standardov iz Evropske unije z področja eh, varstva podatkov. Zato smo pri tem tako ustrajali. Z našimi ameriškimi kolegi smo se o tem pogovarjali vedno znova, tako z vidika vsebine, kot tudi z vidika ubeseditev. In ravno zato so ta pogajanja trajala skoraj štiri leta. Dodala bi še, da je to predsedan na mednarodni ravni, ki ga lahko uporabimo, uporabimo tudi onkraj eh, naših odnosov z ZDA poleg tega pa pravila iz krovnega sporazuma eh, segajo onkraj prenosa podatkov, tako kot to zahtevajo pravila za varstvo podatkov Evropske unije. Nanašajo se namreč tudi na način obdelave podatkov, potem ko je do prenosa že prišlo. Dovolite mi, da se sedaj dotaknem zadnje odprte teme, Eh, pogajanj pred poletnim odmorom. In to je klauzula o jezikih. Verjetno še pomnite, da so ameriški kolegi dejali, da sedaj, ko imamo v Evropi 24 uradnih jezikov, eh, ne bi bilo praktično, če bi zahtevali autentifikacijo vseh teh 24 jezikov. Dejali so tudi, da bi lahko toliko avtentičnih eh, različic privedlo do pravnih sporov in konfliktov. Dotaknili so se nedoslednega pristopa eh, na tem področju v prejšnjih sporazumih med Evropsko unijo in ZDA. Nismo namreč našli nekega doslednega načina obravnave teh tem. Mi smo vseeno ustrajali pri eh, tem vprašanju, glede na to, kako pomembno je področje uporabe tega eh, krovnega sporazuma. Gre namreč za sporazum, ki se nanaša na vse posameznike in njihove pravice. Ta sporazum bodo izvajali eh, nacionalni eh, organi, organi pregona in druge organi. Tako državljani kot tudi nacionalni organi morajo imeti možnost, da eh, izvajajo, uporabljajo in ocenjujejo ta sporazum v lastnem jeziku. Našli smo rešitev. Ta rešitev pravi naslednje. Ta sporazum bo najprej podpisan v angleščini. To je tudi jezik pogajen. Po podpisu bo Evropska unija vzpostavila uradno različico sporazuma v vseh ostalih eh, uradnih jezikih Evropske unije. Na to bomo izmenjali diplomatske. Eh, note z ZDA in če bo prišlo do razlik med različnimi uh, avtentičnimi različicami, bo prevladala angliška različica, ker je to uh, osnovna različica in to je standardna praksa, ki se uporablja tudi v vseh ostalih mednarodnih sporazumih. Ta rešitev še vedno ohranja uh, možnost uh, avtentične različice sporazuma v vseh uradnih jezikih Evropske unije po podpisu sporazuma. Na ta način bomo eh, lahko oziroma smo lahko parafirali končno besedilo prejšnji teden. Sedaj pa se moramo ozreti v prihodnost. Prejšnji teden smo torej parafirali ta sporazum v Luksemburgu. Poslali smo vse tudi zelo jasno sporočilo za ZDA. Podpisa sporazuma eh, ne bo, dokler eh, Evropski kongres ne sprejme zakona o dostopu do pravnih sredstev. To je jasno povedala tudi komisarka Jourova v svoji izjavi. V Luksemburgu so nas eh, naši ameriški kolegi obvestili, da bo eh, parafiranje sporazuma verjetno privedlo do hitrejše obravnave predloga zakona v kongresu. V naslednjih mesecih se pričakuje nekaj napredka na tem področju, eh, gre namreč za zakonodajo, ki, podpi, ki jo podpirata obe stranki tako v predstavniškem domu, kot tudi v senatu. To sporočilo smo eh, našli tudi v nekaterih eh, člankih, ki so bili objavljeni v ameriških medijih včeraj. Prosila pa bi vas, hvaležna bi vam bila, če bi lahko uporabili svoje eh, kontakte v kongresu, zato da bi ustrajali pri pomenu sprejema tega zakona. Gre za vprašanje enake obravnave, ki lahko izboljša tudi naše sodelovanje na področju pravosodja in organov pregona. Ko bo zakon v kongresu sprejet, bodo evropski državljani prvič sploh lahko izvedeli, eh, s tem, ko bodo pogledali eh, ta en sklop pravil v krovnem sporazumu, kakšne pravice imajo, eh, kakšne varovalke se na njih nanašajo, pri izmenjavi podatkov med Evropsko unijo in ZDA na področju organov pregona. Vedeli bodo tudi, kaj se zgodi v primeru, eh, da se jim dostop zavrne. Imajo pravico do pravnih sredstev, če pride do eh, nezakonitega razširjanja njihovih osebnih podatkov. Imajo dostop do ameriških sodišč. Zaenkrat je to veljalo za ameriške državljane, ki so prihajali v Evropsko unijo. To pa ni veljalo za evropske državljane, ki so odhajali v ZDA. Ko bo ta sporazum podpisan in ko bo van vključen tudi eh, zakon o dostopu do pravnih sredstev, bomo dosegli ogromen napredek na področju zaščite eh, podatkov in pravic državljanov, S tem bomo omogočili ustrezen dostop do pravosodja in ponovno eh, zgradili zaupanje med ZDA in EU. Hvala za vašo pozornost, hvala za vaš čas, hvala, da ste mi omogočili, da uh, redno predstavljam sprejete odločitve tekom pogajanj. Z veseljem bom odgovorila na vaša vprašanja. Še enkrat pa se vam toplo zahvaljujem za podporo tekom celotnega procesa. Hvala tudi za vaše spodbudne besede, hvala uh, tudi za to, da boste prosili vaše kontakte v kongresu, da čim prej sprejmejo ameriški zakon. Hvala. Eh, Najlepša hvala. Jan, izvoli, beseda je tvoja. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Najprej bi se rad zahvalil eh, komisiji in gospe Miku za predstavitev teh pogajanj. Hvala za upravljeno delo pri eh, pogajanjih o krovnem sporazumu. Če se vrnemo nekaj let nazaj, se spomnimo, da prošnja o pogajanjih o tašnem krovnem sporozumu sploh ni bila jasna. Nekaj elementov, eh, ki smo jih dosegli, je bilo tako eh, takrat v zraku, sploh nismo vedeli, da je mogoče priti do takšnega končnega sklepa oziroma dogovora. Dosegli smo nekaj eh, odličnih rezultatov, naprimer, Eh, dostop do pravnih sredstev za eh, evropske državljane, ki niso oziroma ki ne bivajo eh, v ZDA v skladu z njihovo zakonodajo. Gre za vprašanje zasebnosti in drugih varnostnih vprašanj, ko pride do prenosa informacij med Evropsko unijo in ZDA, informacij za uporabo organov pregona. Parlament je imel Eh, več zahtev, vedno smo vam jih posredovali in dostop do pravnih sredstev je bila ena od naših osnovnih zahtev. Večina teh ciljev eh, je bila doseženih, to lahko rečem. Ko pogledam besedilo, lahko vidim, da je ta sporazum naredil kar nekaj pomenih korakov naprej. Vseeno pa nočem prejudicirati končne odločitve Evropskega parlamenta v zvezi s tem sporazumom. Z veseljem bom prisluhnil mnenjem poročevalcev v senci. Eh, zanima me, kakšno je vaše mnenje o rezultatu pogajanj in o besedilu, ki ga imamo na mizi. Mislim, da je to sedaj dober eh, trenutek za takšno razpravo. Besedilo je na voljo vsem, ki eh, si ga želite pobliže spoznati. Na ta način eh, lahko predvsej bolj preprosto eh, ugotovimo, kakšne so prednosti in slabosti takšnega sporazuma. Več vprašanj se poraja. Eh, Naprimer, imamo vsaj dva osnovna pogoja za sprejem takšnega sporozuma. Enega od pogojosti ste izpostavili že sami. Ameriški kongres eh, mora sprejeti ustrezno zakonodajo o dostopu do pravnih sredstev, ki predvideva tudi pravno eh, spremembo področja uporabe te zakonodaje v ZDA. Eh, razširili bi torej to zakonodajo, ki bi veljala za evropske državljane, ki ne bivajo v ZDA. Brez tega eh, takšen sporazum nima smisla in ta parlament ga ne bo sprejel. To sporočilo moramo jasno prenesti tudi našim kolegom v ZDA. Takšen je bil tudi dogovor. Obstaja pa še en predpogoj, ki bi ga rad izpostavil eh, že zdaj. Ni pa to popolnoma v mojih eh, rokah, sam ne morem odgovoriti na to vprašanje. Ta sporazum ne sme kompromitirati obstoječe zakonodaje za varstvo podatkov, ki velja v Evropski uniji. Ta razprava sicer eh, teče že dolgo, ne vemo, če sporazum posega v to področje ali ne. Komisija eh, meni, da se to ne bi zgodilo, da bi ta sporazum ponudil zgolj dodatne varovalke eh, poleg obstoječih sporazumov in prihodnih sporazumov o izmenjavi podatkov med EU in ZDA kot poročevalec eh, menim, da bi bilo za nas eh, poslance in poslanke najbolje, če formalno zaprosimo za uh, ustrezno oceno, čakamo še na uh, sprem zakonodaje v ZDA, tekom tega časa pa moramo prositi pravno službo, da pripravi oceno tega vprašanja. Če bi ta sporozum uh, posegal obstoječo zakonodajo, potem eh, moramo sprejeti ustrezne ukrepe. Lahko pa se seveda zgodi, da bo njihova eh, ocena eh, drugačna, da se bodo strinjali z vami, pravite namreč, da je to sporazum, ki zgolj dopolnjuje obstoječe sporazume. Že danes bi rad torej pripravil to prošnjo in jo namenil koordinatorjem ter gospodu predsedniku, prosim, da nam prižgete zeleno luč za takšno prošnjo za pravno službo. Na to bi namreč imeli eh, pravno mnenje in pravno gotovo zakončno odločitev. In na podlagi te odločitve bi lahko sprejeli politično odločitev. Politično vprašanje pa je, če ta sporazum eh, prinaša več prednosti kot slabosti. osebno menim, da lahko, če bosta ta dva predpogoja izpolnjena, sporazum eh, sprememo, ker prinaša vsaj toliko prednosti kot eh, slabosti, če ne več prednosti. Mislim, da moramo na ta sporazum gledati kot na priložnost, na priložnost za gradnjo zavezujočih čezatlantskih eh, standardov za varstvo podatkov in te bi lahko na to razširili tudi na preostali svet. Ne gre zgolj za področje organov pregona, ampak lahko gremo dlje na uh, zasebni sektor. Vsi se uh, oziramo seveda v tem kontekstu na uh, področje pogajen oziroma pogajen uh, v narekovajih, pogajen o uh, uh, varnem pristanu. Komisija mora pojasniti uh, svoje odločitve in ukrepe pred sodiščem v skladu uh, z obstoječo zakonodajo, ampak to so nadaljni koraki. Toliko z moje strani zaenkrat v zvezi s tem uh, sporazumom, seveda pa. bom eh, sporazum obravnaval tudi v luči študij, ki bodo kmalo objavljene in seveda tudi v luči eh, pravnega mnenja, za katerega bi rad zaprosil sedaj. Hvala. Hvala, Sofi. Yes, thank you. Uh... Najlepša hvala. Dokument smo prejeli sinoči, če se ne motim, tako da uh, potrebujemo več časa da ga podrobneje analiziramo. Že zdaj pa bi rada povedala, da z veseljem podpiram eh, prošnjo, ki jo je eh, izrazil Jan glede eh, pravnega mnenja, mnenja naše pravne službe. Kot številni veste, sem sama že večkrat prosila za pravno analizo komisije o odnosi med eh, tem sporazumom in eh, zakonodajo na področju zasebnosti, ki je v pripravi. Komisija je malce čudno odgovorila pisno, na to pa eh, je dejala, da je ta odgovor zaupne narave. Ampak ne gre zgolj za me. Mislim, da imajo državljani in državljanke Evropske unije pravico vedeti, kakšna je vsebina tega dokumenta. Na hitro sem si pogledala ta uh, dokument in zdi se mi, da so varovalke, ki jih nudi, precej eh, nižje kot eh, tiste v zakonodaji o varstvu podatkov, eh, ki je v pripravi. Upam, da bo ta kmalo sprejeta. Če je res to, kar pravi gospa Mišu, če bo ta sporozum zgolj zapolnil vrzeli, ki obstajajo med Evropsko zakonodaja na področju varstva podatkov eh, mladi in sektorskimi eh, sporazumi, je to verjetno dobra stvar. Tudi če je eh, raven zaščite nižja, je bolje, kot pa da je ne bi bilo. Ampak sama želim biti popolnoma prepričana, preden bomo glasovali o tem, da ni nobenega tveganja, da bo ta sporazum prevladal nad direktivo oziroma uredbo o varstvu podatkov pravega odgovora nismo dobili, prepričljivega pa sploh ne. Ko berem besedilo, naprimer, in predstavljate si, da sem državljanka eh, Evropske unije in grem pred sodišče, na kakšni osnovi bom uložila svoje pritožbe? Na osnovi direktive o varstvu podatkov, tiste prihodnje, ali pa na osnovi tega sporazuma, če pride do konflikta, do razlik med tema dvema besediloma, katero besedilo prevlada. Mislim, da potrebujemo zelo jasen, eh, popolnoma gotov eh, in dosleden odgovor. Če se o tem ne bomo pogovorili sedaj in če bomo potem eh, pozneje ugotovili, da ta sporazum prevlada, se bomo znašli v veliki godli. Tudi sama torej podpiram prošnjo za mnenje naše pravne službe. Hvala. Najlepša hvala, Aksel. Vielen Dank für die Vorstellung äh, des Abkommens und Najlepša hvala za predstavitev sporazuma. Tudi jaz sem vesel in nekako pomirjen, da smo že tako daleč in da bo tudi vsebina sporazuma omogočila, da lahko kot državljan Evropske unije grem do ameriškega sodišča sem pa nekoliko zadržan do posameznih podrobnosti, kajti ni posem jasno, kaj pogodbenici želita na nekaterih mestih. To je treba bolj jasno zapisati in dokumentirati. Seveda ne nasprotujem pravnim mnenjem, ampak morda bi lahko pozvali tudi Evropsko sodišče, da pripravi kakšno stališče z tem. Ja, ja, to je morda za nekatere upremljivo, nekaterim pomaga, takšno pravno mnenje, da se lahko potem bolje odloče, kakorkoli. Ta krovni sporazum zajema stare sporazume, PNR, TFTP in tako naprej, ter združuje stvari. No, ne vem, morda sem stvari dobro razumel, ampak prosim, če lahko to pojasnite, če se motim. Imam pa še dve ali pa celo tri vprašanja za razumevanje. V opredelitvah piše parties, se pravi pogodbenici. To sta Evropska unija in ZDA. To sta. Oziroma, ali tu menimo, da gre za pravni osebi skupaj z njunimi državami članicami, ali gre tukaj zgolj za državi oziroma za unijo v celoti. Morda bi Evropska unija morala najprej pripraviti ustrezen pravni okvir za takšne sporazume. Morda bi to pomenilo tudi kakšno dodatno uredbo ali direktivo ali karkoli drugega. V 19. členu piše državljan Evropske unije, oziroma se omenjajo državljani Evropske unije, kar po mojem razumevanju pomeni vse državljane EU-ja in tiste, ki živijo v uniji, pa niso državljani unije, ne morejo storiti tega, kar lahko državljani EU-ja počnejo. Če ZDA ta pravni akt ne začnejo izvajati, čeprav bi ga morale, ga bomo spreminjali, ga bomo na novo formulirali ali o tem sploh ne bi bilo treba več govoriti. Torej, omenjam tisti potencijalni pravni akt, ki bi ga Evropska unija morala sprejeti za izvajanje tega sporazuma. Če je to vprašanje morda nekoliko preveč zapleteno, ga lahko Mm, lahko odgovor in pošljete tudi pozneje, ampak dobro bi bilo, če bi lahko dobil že zdaj. Hvala. Um, Hvala, Aksel. Timothy. Something going on with this list. <laughs> Lord. Yeah. Hello. Hi. Zdravo. Hvala. Kot pravnik se vedno vesel, ko lahko pravniki zaslužijo nekaj denarja eh, pri pripravi mnen. Mislim pa, da eh, smo lahko srečni, da vedno dobimo mnenje Sofie in Tvelt. To je zelo pomembno. Ko bomo dobili to mnenje, bomo lahko objektivno razmislili o tem. Sam sem zadovoljen s tem sporazumom, Aksel pa se je že dotaknil določenih vprašanj, naprimer Eh, glede sprejema zakonodaje o eh, dostopu do pravnih sredstev za evropske državljane. Upam, da tukaj večjih težav ne bo in eh, želim si jamstev za to, da res ne bo težav. Če tega ne bomo rešili, kot je dejal Aksel in to je ena od osnovnih stvari v tem sporazumu, bomo morali eh, začeti znova. In škoda bi bilo vse skupaj pokvariti, ker sem sam vesel napredka, ki je bil dosežen čestitam pogajalski ekipi. Bomo videli, kaj se bo zgodilo glede tega, zaenkrat pa sem eh, vesel, podpiram to besedilo, seveda pa eh, čakam na Sofino mnenje. Um, hvala, Timothy. Mario. Najlepša hvala. Tudi sama bi vam rada čestitala uh, za to, da ste pred vrati uh, končnega dogovora. Podpiram tudi uh, besede poročevalca, mislim, da je sedaj pravi čas za to, z, da prosimo pravno službo za mnenje. Upam, da nam bodo pomagali uh, razumeti, kaj točno je. Uh, v igri in da bomo lahko na to mirno glasovali. To vprašanje dostopa do pravnih sredstev moramo obravnavati ne zgolj z enega samega vidika. Vse skupaj namreč eh, ne bo takoj rešeno. Vse bo v redu, če bo kongres sprejel ustrezno zakonodajo. V moji državi je eh, precejšno število stalno bivajočih oseb, ki jim nacionalna zakonodaja zagotavlja vse pravice, kar se tiče eh, organov pregona, pravnega varstva in tako naprej. So eh, osebe, ki bivajo na našem ozemlju, niso pa to državljani, so pa del naše družbe. Niso niti državljani tretje države, so brez države, brez državljanstva. Kaj bomo rekli njim? ko bomo imeli te določbe o evropskih državljanih. In oni so v skladu z našo zakonodajo izenačeni z evropskimi državljani glede vseh pravic, razen eh, z eno izjemo in to je glasovanje v parlamentarnih volitvah. Kako bomo rešili to vprašanje? Kakšno je vaše mnenje o tem? Kakšen korak bi lahko naredili? Hvala, Mario. Upravičujem se, nekaj, jus, eh, nekaj zelo nujnega se je pojavilo, se upravičujem, da vam nisem eh, pozorno prisluhnil. Naslednja je Kornelija. Najlepša hvala, Klod. Ta zgodba ima že kar dolgo brado. Ne vem, koliko let se že ukvarjamo s tem. In dobro je, da imam vsaj nekaj na mizi. Jaz sem vesela. Še vedno pa imamo precej odprtih vprašanj. Naprimer, kaj se bo zgodilo s tistimi, ki niso državljani EU ali ZDA, pa vseeno živijo pri nas? To je resno vprašanje. Potem je tu celotno vprašanje nediskriminacije, pa tudi namensko povezovanje, pa vse, kar je povezano z uporabo pravnih sredstev. Vse to bi si morali še pogledati in dobro bi bilo, če bi si vzeli čas za to, ker ti gre za pomemben sporazum z velikimi posledicami. Ne vem, ali bo treba morda kaj spremeniti, torej pravni okvir, naprimer, kako je s pogodbami in tako naprej. In zato mislim, da da bi morali enkrat za vselej se odločiti, ali bomo vprašali za mnenje pravno službo ali ne. Mislim, da je zato že skrajni čas. Podpiramo predlog poročevalca in mislim, da bi morali tukaj začeti delati kar se da hitro. Hvala. Hvala. Monika, izvolite. Zunächst einmal möchte ich Ihnen sehr herzlich gratulieren, denn. Najlepša hvala. Najprej bi vam čestitala, ker pogajanja v tem sektorju niso najbolj enostavna, v bistvu so nasprotno, ravno zelo komplicirana. Pravno službo lahko vprašamo za mnenje, z naše strani tu ni kakšnih pomislekov, ampak. Mislim, da je komisija to pravno gledano že temeljito preučila in zato upam, da ne bo prišlo do petih mnen dveh pravnikov. Vse skupaj mora biti oblikovano na kar se da jasen način in pripričan sem, da je komisija to že storila, kar je pač zaupam. Komisija delo na kronem sporazumu upravlja že precej časa in pri tem upošteva številne vedike, ki smo jih nekako zahtevali tudi v tem parlamentu. Bi pa vprašala, kako je s časovnico, kako naj bi to izgledalo, kdaj se bo kaj zgodilo. dobro bi bilo, če bi lahko pravno mnenje naše službe bilo pripravljeno kar se da hitro, tako da se lahko potem stvari odvijajo. No, na listu imam napisano to, kar ste omenili, gospa poročevalka oziroma pogajalka. In zdi se mi, da je to kar smiseln predlog. To je nekaj, kar eh, predstavlja dopolnilo trenutno veljavni evropski zakonodaji. Kar pa zadeva ljudi, ki začasno bivajo v Evropski uniji, niso pa državljani unije. Za te osebe ponavadi veljajo pravila in zakonodaja njihove matične države in pa sporazume, ki jih ta država ima z ZDA. In za te Evropska unija sploh ne more prevzeti odgovornosti ne moremo prevzeti odgovornosti za nekega državljana Venezuele, ki po naključju dve leti živi v Uniji. To so osebe, ki so v pristojnosti, odgovornosti njihove matične države, ne pa tiste države članice, kateri bivajo. Razen, ko gre za begunce, za katere veljajo posebne določbe po mednarodnem pravu, ampak tukaj gre bolj kot ne za državljane Evropske unije um, in pa begunce, ki bivajo na ozemlju unije. Za te veljajo izjeme, tako kot tudi za enake, oziroma osebe z enakim statusom v ZDA. Te so pod mednarodno zaščito. Vseeno pa bi še enkrat pohvalila besedilo, ker je jasno, ker je dobro in vam čestitala za zelo dober izid pogajen ZDA, ki niso najbolj preprost pogajalski partner. Obstajajo pa še drugi partnerji, ki sploh ne sprašujejo, kakšno je pravno stališče Evropske unije. In zato sem vesela, da imamo vse partnerja, ki ga naše stališče zanima. Hvala, Monika. Imamo še dve pozni prošnji za besedo, vendar imamo zelo pomemben sestanek koordinator ob šestih. Tako da, Birgit in Sofi, prosim, res na kratko. Res na kratko, imam nekaj dodatnih vprašanj. Vedno, ko zahtevamo za mnenje pravne službe, potem lahko pošljem vprašanje. Torej, če lahko tako storimo, potem ne bom sedaj oblikovala svojih vprašanj, temveč bom v pisni obliki posredovala svoje vprašanje. Dobro, hvala, Begit Sofi. Uh, skoraj da podobna pripomba. Rada bi dodala, da se to uh, nanaša na besedilo v preambuli. Uh, Eh, tam, kjer začnemo z refers to in tako naprej. Tu potrebujemo dodatno razlago, kaj ti Alex pravi, da se to lahko uporablja retroaktivno tudi za PNR in druge uh, zakonodajne akte, tako da menim, da je to v neskladju s tem, kar piše v preambuli in moramo vedeti, kakšno je pravo uh, tolmačenje tega. Um, Podprl bi to, kar je dejal gospod Albrecht ne bi bili tu, če ne bi bil mm, parlament eh, podprl vas v tem in mislim, da smo res dosegli napredek. Tudi sama bi podprla to, da dobimo pravno mnenje, tako da bo vsem kolegom jasno, zakaj gre. Naletili smo na izjemen odpor v Washingtonu pred nekaj leti. In to, kar je sedaj na mizi, pa je res eh, neverjetno. Torej, dejansko smo dosegli velik napredek. Moje glavno vprašanje je, in zato tudi imam, zato, zato podpiram to pravno vprašanje. In hvala, gospod Mišo. Vendar moje vprašanje je, glede vprašanje uh, prebivališča, kako to vpliva v luči naše zakonodaje glede enakih pravic. In potem je seveda sprejetje zakona v Ameriki. Zdi se, da obstaja možnost, da bomo tudi to dosegli, zaradi tega, ker pač administracija tudi sama to želi doseči. No, s tem bomo zaključili, s to politično perspektivo. Gospa Mišo, izvolite. Uh, bom skušala uh, odgovoriti na to, kar lahko danes rada bi začela pri gospe Gomeš. Naj vam povem, da pritisk, ki ste ga izvali na nas, eh, komisijo, nam je pomagal, da smo lahko bili odločeni pri svojih pogajanjih da sicer nismo in upam, da ste to tudi videli, vendar vedno je dobro vedeti, kaj želijo naše institucije. Potem imamo nekašne smernice za to, kar želimo doseči. Več eh, spoštovanih poslancov je omenilo vprašanje ameriškega zakona. To je seveda predpogoj Nobenega sporazuma ne bomo podpisali, če kongres ne bo sprejel tega zakona. Zato sem vas prosila in vas še bom prosila za podporo glede tega. Kar zadeva mnenje pravne službe, ki ga želite, mi nimamo nobenih težav glede tega, kajti mi kot pogajalska ekipa ne naredimo koraka, če nimamo internega pravnega mnenja. In imam srečo, da imam v ekipi uh, več odličnih pravnikov. Torej, ne le v zadnjem, tako sem sama odle pogajati, tudi prej, ko so jih hodili moji predhodniki smo vsako točko posebej obravnavali. To je bilo zelo zapleteno in boleče v odločenih primerjih. Saj smo želeli tako najti pravo formulacijo za besedilo. Kar zadeva pretekle, sedanje in prihodne sporazume. Recimo PNR. In to je tudi zapisano v vodni izjavi. PNR PNR bo nadomestil zakon o, o dostopu do pravnih sredstev, oziroma ga bo dopolnil zakon o dostopu do pravnih sredstev. Torej, imeli bomo retroaktivno korist. Če imamo jamstva, ki niso obstajala v preteklih sporazumih, v obstoječih sporazumih, ki jih je tudi sprejel ta dom, potem bo to dopolnil te vrzeli krovni sporazum in pogodbenice so države članice. Sicer ne bi mogli imeti koristi jamstev krovnega sporazuma, če so ti potrebni. Naj ponovim krovni sporazum ni sam po sebi pravna podlaga. Če moji podatki se bodo prenesli v ZDA, jih bodo zbrali in procesirali na podlagi moje nacionalne zakonodaje in evropskih pravil. In potem bodo prenešeni na podlagi krovnega sporozuma in krovni sporozum nam zagotavlja dušna jamstva v ZDA. Torej gre za dodatno zaščito, torej dopolnitev na to, kar sem se naprej sklicevala državljani EU. naj vam povem, da smo tu želeli uh, sprejeti odločene kompromise. Državljani EU oziroma vsa zaščita razen pravica do pravnih sredstev, vse druge varovalke v tem sporazumu pa se nanašajo na vse Vendar naj vas opozorim tudi na dejstvo, da vse določbe tega sporozuma, razen pristop do pravnih sredstev, so pomembna izboljšava in moramo se spomniti, kakšna je bila situacija pred več leti. Nekateri ste spomnili na to, kako smo začeli in kje smo sedaj glede tega časovnica sprejetja predloga zakona mi ni znana. Nimam je vendar, bilo nam je rečeno in lahko verjamem, da bo zadeva pospešena, kajti ta predlog zakona uživa podporo obeh strank v ZDA. popolnoma se strinjam. In to je tudi ena naših glavnih skrbi. Gospod Albert pravi, da ne smemo spodkopati reforme o varstvu podatkov. In prosim, pravite svojo analizo. tudi mi pravimo, da bomo s tem sporozumom dali podporo našim notranjim pravilom in potem smo lahko le zadovoljni. Naj zaključim. Hvala še enkrat. Prosim, zavedajte se, da sem delala tudi na drugem delu torej s svojimi kolegi sem delala na področju varnega pristana. Gospod Albrecht je to omenjal. Zelo si prizadevamo, zato da bi z ZDA zaključili ta sporozum o varnem pristanu. Kot je delala komisarka Jurova, na isti dan, kot je dala izjavo o krovnem sporozumu, menimo, da bomo kmalo zaključili to delo. Sama kot glavna pogajalka vam lahko zagotovim, da na obeh dosjejih, ko gre za konj sporozum, ko gre za varen pristan, je naše delo na področju priporočil glede varnega pristanja, teh je 13, nas je vodilo to, da želimo zagotoviti visoko raven varnosti evropskih osebnih podatkov. In želeli smo zagotoviti kontinuiteto varstva podatkov, ko se podatki naših državljanov prenesejo v ZDA. To so, bili, uh, naša, to so bila načela, ki so nas vodila. In še enkrat hvala za vaše komentarje, za vašo podporo in za vaše vprašanja. In veselim se našega prihodnega sestanka, ki bo potekal po tem, ko, bomo, ko boste vi dobili pravno mnenje in ko bomo, upajmo, tudi videli, da je v ZDA zakon sprejet. Hvala. Hvala za odlično poročilo. Če ni nobenega komentarja, ste ni poročevalca tem bi zaključili to točko. In hvala kolegom za vaše sodelovanje. Ima kdo kaj po točko razno? Ne, naslednji ja, seja bo 22. septembra. Sedaj pa imamo sestanek koordinatorjev. Ta sestanek bi se moral začeti ob šestih, tako da prosim koordinatorji ostanite v dvorani in bomo začeli z delom čim prej. No, before the message by Schulz.